fumo va alla fine. E Spoštovane dame in gospodje, radi bi, želeli, radi bi začeli, nimamo namreč ravno veliko časa danes popovdne, rada bi vas vse prisrčno pozdravila na tej javni predstavitvi. Veseli me, da je tukaj komisar eh, Borč. Eh, pozdravljam tudi gospoda Klucinskasa, eh, ki je tukaj v imenu sveta. In pozdravljam tudi vse tiste, ki vas zanima uradni nadzor v verigi preskrbe živili in ste danes tukaj z nami potrebujemo seveda delujoči eh, notranji trg na tem področju. To je zelo eh, pomemben faktor v Evropski uniji. Če ne bomo eh, zagotovili uradnega nadzora v verigi preskrbe z živili in pa hkrati delujočega notranjega trga, potem ne bomo dosegli uspeha na tem področju. Veriga preskrbe z živili je izraz, ki ga še ne uporabljamo prav dolgo in zauzema celoten postopek proizvodnje, eh, predelave in uporabe živil. Leta 2004 sta parlament in svet sprejela uredbo oziroma pravni okvir za uradni nadzor v verigi preskrbe z živili. Maja eh, je Evropska komisija dala predlog za novo uredbo in ta uredba bi eh, naj nadomestila trenutno uredbo in pa številne eh, sektorske zakonodajne akte. Želimo namreč eh, obsežen in trajnosten pravni ukvir. Potrebujemo tudi dosledno izvajanje nadzora v verigi preskrbe živili in to še prav posebno pomembno na področju izvoza in uvoza. Tukaj gre za eh, zdravje eh, živali, eh, rastlin in zato se že veselim strokovnih prispevkov, izvedencev iz vrst proizvajalcev, kakor tudi iz vrst potrošnikov. Najprej pa bi rada dala besedo poročevalcu Mariju Pirilju iz Evropskega parlamenta. Kolega Pirilju, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospa uh, predsednica, čisto kratek bom, tako da bomo imeli čim več časa za razpravo in pa za uh, predstavitve naših izvedencev. Dovolite, da se najprej zahvalim vsem izvedencem in pa tudi eh, številnim udeležencem na tej javni predstavitvi na zelo pomembno temo uradnega nadzora v verigi preskrbe z živili. Uh, prvič naj bi imeli enoten zakonodajni okvir eh, za to celotno področje. Še prav posebej bi se rad zahvalil litovskemu predsedstvu in pa komisarju Boržu za zelo konstruktiven dialog na osnovi katerega smo lahko dosegli napredek na področju tega zapletenega zakonodajnega predloga. Kot je bilo eh, že rečeno, eh, obsega ta zakonodajni okvir številne teme in vseh teh tem danes ne bomo mogli obravnavati, ne zato, ker bi bile te teme manj pomembne, ampak zato, ker nimamo dovolj časa za obravnavo vsega. naj povdarim, da je agroživilski sektor eh, drugi najpomembnejši eh, sektor v Evropski uniji, zaposluje 8, 48 milijonov eh, ljudi in eh, prinaša dobiček eh, v višini 160 milijard evrov letno. Zaradi tega je potrebno zagotoviti eh, tudi varna živila in zaradi tega je potreben specifičen zakonodajni okvir. Prišlo je namreč do številnih eh, škandalov v tem sektorju v preteklih letih. Na zadnje eh, se lahko spomnimo škandala z konskim mesom. Zaradi tega potrebujemo normativno harmonizacijo na področju nadzora in zaradi tega se zahvaljujem generalnemu direktoratu Sanko eh, za opravljeno delo v preteklih letih eh, na področju priprave novega predloga. Eh, predlog spremembe iz leta 2004 daje manevrski prostor eh, državam članicam pri izvajanju uradnega nadzora in zaradi tega je potrebno natančno določiti eh, norme za prihodnost. Prisluhnili bomo stališču naših izvedencev, eh, namreč eh, cilj današnje javne predstavitve je, da prisluhnemo strokovnjakom iz tega področja, da se z njimi pogovarjamo. Zastopajo namreč eh, glavne organizacije in pristojne urade iz Evropske unije. In na ta način uh, se bomo lahko poglobili v te teme tudi tekom razprave. in se ukvarjali eh, z eh, določili eh, za uradni nadzor. Prisluhnili bomo tudi morebitnim kritikam in skušali najti rešitev za obstoječe probleme. Hvala lepa, Mario Perilio, sedaj pa Brita Reimers, ki je pripravljalka mnenja za odbor Agri. Najlepša hvala. Dragi kolegice, dragi gostje, gospod komisar, mislim, da je dobro, da se ukvarjamo z temo uradnega nadzora v verigi preskrbe z eh, živili in da skušamo ta okvir eh, poenostaviti in poenotiti. Namreč eh, nadzor je potrebno izboljšati, to se je izkazalo v preteklih letih. In zaradi tega eh, lahko le pozdravimo predlog komisije paziti moramo na to, eh, da eh, bomo spoštovali temeljne pravice na področju živil. Poleg tega moramo poskrbeti za zaupanje potrošnikov oziroma to zaupanje ponovno pridobiti. Pri tem pa ne smemo pozabiti, eh, da se ne moremo osredotočati zgolj na Evropsko unijo, ampak da moramo pridobiti tudi zaupanje tretjih držav, to je še prav pomembno, pomembno za izvoznike v Evropski uniji. Seveda eh, morajo eh, državne oziroma nacionalne dejavnosti še naprej opravljati države članice. Eh, potrebno uh, je najti tudi ustrezno ravnotežje med podjetji in pa uh, državnim nadzorom. Zahvaljujem se za prisotnost številnih izvedencev danes tukaj. Na ta način si bomo lahko ustvarili boljšo sliko in ugotovili, eh, kaj bi še lahko izboljšali v obstoječih besedilih, tako da bi uh, dobili rezultat, eh, ki bi bil eh, sprejemljiv za vse in ki bi ga lahko s ponosom predstavili tudi javnosti. Predvsem pa je pomembno, da seveda pridobimo zaupanje naših državljanov. Veselim se že današnje razprave in eh, želim tudi dober potek te razprave. Hvala lepa, Brita Reimers. Sedaj pa dajem besedo gospodu Devidesu Kličunska, so podpredsedniku delovne skupine Sveta za uradni nadzor, predstavniku litovskega predsedstva. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, poročevalec Pirilijo, spoštovani člani odbora, dame in gospodje. Najprej bi rad v imenu Litos, litovskega ministra za kmetijstvo eh, izrekel eh, zahvalo za povabilo na to javno predstavitev. Opravičujem se tudi v njegovem imenu, eh, ker ga danes ni tukaj. Namreč eh, Litva se trenutno srečuje z eh, težavami v odnosih z Rusijo zaradi prepovedi prodaje litovskih mlečnih izdelkov na ruskem trgu. Zaradi tega eh, me je ministr prosil, da ga danes tukaj eh, zastopam in na ta način želimo izkazati eh, tudi, kako velik pomen pripisujemo tej temi. To je za nas eh, tudi priložnost, da prisluhnemo eh, pripombam eh, članov tega odbora. Poleg tega bomo slišali tudi mnenje vseh eh, deležnikov tudi tistih, ki so že sodelovali pri podobni predstavitvi, ki jo je organiziralo irsko predsedstvo. Ta predlog je del uh, večjega svežnja, uh, ki, obzema, ki zauzema zdravje uh, živali, izdatke uh, na področju proizvodnje hrane, krme. Uh, obsega tudi reproduktivno zdravje in tako naprej. Potrebno je poskrbeti za oskladitev obstoječe zakonodaje, uradni nadzor in vse druge dejavnosti uh, v uh, tem okviru so zelo pomembne za zagotavljanje varnih živil, za uh, zdravje živali, rastlin in tako naprej to, ta svežen je zelo pomemben za litovsko predsedstvo svetu in litovsko predsedstvo namerava uh, doseči uh, napredek na tem področju v svetu. Uh, prizadevali smo si predvsem na področju izdatkov, uh, to je namreč tema, ki jo moramo k malu razrešiti, kar zadeva uradni nadzor. Trenutno poteka uh, tehnični pregled in zato bomo potrebovali več časa, kot smo najprej predvidevali, kajti predsedstvo meni, da potrebujemo dovolj časa tudi za razpravo. Ker gre za del svežnja, je zelo pomembno tudi, da zagotovimo mm, koherenco oziroma sklajenost z drugimi deli besedila. Potrebujemo tudi posvetovanje eh, z državami članicami. Mislim, da ne bomo dali pogajalskega mandata pred koncem tega leta. Nadaljevali bomo namreč z tehničnim nadzorem in skušali eh, čim hitreje doseči napredek v svetu. Predsedstvo je seveda pripravljeno ohraniti eh, sodelovanje z vami, gospod eh, Pirilijo. Seznanjali vas bomo tudi z napredkom v svetu. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Ključinskas, eh, za to predstavitev. Sedaj pa dajem besedo našemu komisarju Tonijo Baršu. Izvolite. Much, Hvala lepa. Gospa predsednica, eh, spoštovane dame in gospodje, to je seveda odlična priložnost, da Eh, predstavim zelo obsežno zakonodajo. Tukaj ne gre eh, za samo en zakon, ampak za svežen zakonov, ki vključuje zdravje eh, živali, rastlin, uradni nadzor in tudi nadzor nad stroški v tem sektorju. Mislim, da ni potrebno povdarjati, da je uradni nadzor še kako pomemben, če želimo ohraniti našo verodostojnost eh, kot verodostojnost eh, regije, ki ima eh, najstrožje predpise na področju živilskega sektorja, čeprav nas tu in tam pretrisajo škandali. Ta pravila izvajajo države članice in sicer na vseh področjih verige preskrbe živili in pomembno je, da ta nadzor držav članic eh, dopolnjuje ustrezen nadzor eh, izvedencev Evropske komisije. Kot veste, je bil ta eh, svežen predlagan 6. maja, tako da upam, da velika večina že pozna vsebino tega svežnja in uh, omenjen je bil škandal uh, z konskim mesom, povsem upravičeno ga je uh, omenil gospod Pirilijo in zato smo ta svežen tudi nekoliko spremenili, da bi vključili tudi uh, to, kar smo se naučili iz tega škandala. Šlo je namreč za uh, napačno označevanje živil. Torej, prvič eh, govorimo tudi o kaznih za morebitne prihodnje primere. Eh, kazni morajo biti takšne, eh, da bodo odsevale tudi nezakonit dobiček tistih, ki se odločijo, da bodo prekršili zakone. Dogovorili smo se tudi o usklajenem uh, načrtu nadzora, kot uh, recimo takoj po škandalu. Tukaj gre za uh, teste DNK v vseh uh, državah članicah. In, uh, Odločili smo se, da tukaj ne bo šlo več zgolj za priporočila komisije, ampak da bo šlo za zavezujoča eh, pravila. Tukaj govorim tudi o vstopu botulina v verigo predskrbe živili, kar je bilo povsem eh, neupravičeno. Torej, nadzorov naj bi bilo več večje države eh, naj bi izvedle 250 eh, pregledov, pa so jih izvedle 800, torej vse, vsi eh, konji so bili ustrezno pregledani, namesto da bi šlo zgolj za naključni nadzor. Sedaj pa gre za sodelovanje med Evropsko komisijo in državami članicami in to je odziv na ta škandal z konjskim mesom. Nekaj vprašanje, ki bi rad izpostavil, kaj ti predvidevam, da bodo na, te temo, na to temo potekale razprave v tem parlamentu, pa tudi druge. Rad bi izpostavil nekaj točk v tem svežnju in sicer predvsem financiranje in pa eh, delegirane akte. Kar zadeva financiranje uradnega nadzora, naj povem, da gre tukaj za vprašanje trajnosti uradnega nadzora Evropske unije in eh, nadzora na nacionalni ravni. Ne moremo si privoščiti niti podjetniki, niti potrošniki si ne morejo privoščiti eh, znižanje sredstev eh, na področju izvajanja učinkovitih eh, nadzorov. Kajti na ta način bi bili izpostavljeni možnosti resnih incidentov na področju varnosti živil. In vidimo že znake, da gospodarska kriza vodi v znižanje ravni nadzora, v določenih, če že ne vseh državah članicah. In to seveda predstavlja tveganje za potrošnike, hkrati pa tudi tveganje za verodostojnost sistema Evropske unije. Zredi tega moramo eh, govoriti o eh, pristojbinah, eh, ki se trenutno uporabljajo zgolj v določenih območjih. In uh, govorimo tudi o tem, da uradni nadzor predstavlja uh, dodano vrednost. Rad bi uh, spregovoril tudi o dvomih, ki obstajajo glede učinkovitega uradnega nadzora. Spremembe, ki jih predlagamo, niso posamične spremembe in tako na nje tudi ne moremo gledati, kaj ti to, kar komisija predlaga na področju uradnega nadzora in pa uh, eh, pristojben za ta uh, nadzor. Moram povedati, da je to povezano tudi z zagotavljanjem večje preglednosti in pa odgovornosti na strani eh, nadzornih organov. Gre namreč za eh, vprašanje, kako se financira ta uradni nadzor, kako se izračunajo stroški uradnega nadzora, eh, kako se izogniti neučinkoviti uporabi eh, sredstev, ki se bodo zbrala z zaračunavanjem kazni. To bo seveda vplivalo tudi na odločitve eh, glede proračuna na lokalni ravni. Hkrati pa želimo na ta način izboljšati tudi odgovornost eh, nadzornih organov pri izvajanju eh, svojih zavez. Mikropodjetja. V celotni verigi preskrbe živili pa bodo izuzeta iz eh, plačevanja eh, teh pristojbin zaradi tega, da bi eh, zmanjšali upravno breme in da bi prilagodili zakonodajo Evropske unije mikropodjetjem. Predlagali smo vključitev petih ali šestih sektorjev, ampak ponovadi, kadar predlagamo pet ali šest sektorjev, potem uh, se zgodi, da dobimo odobritev zgolj za en sektor, namreč Evropski parlament je uh, nekako alergičen na delegirane akte. Namreč eh, uporaba delegiranih aktov je ponovadi povezana z številnimi pogoji. ko sem še študiral, eh, sem imel angliški učbenik, eh, ki eh, je dejal, da delegirani akti šele predstavljajo meso na kosteh zakonodaje. Torej, potrebni so delegirani akti zato, da bi poskrbeli za lažje izvajanje zakonodaje in da zakonodajo ne bi preveč obremenili z nepotrebnimi podrobnostmi. Če ne bi imeli delegiranih aktov, potem bi morali vse točke vključiti v uh, glavni osnutek zakonodaje in ta zakonodaja bi postala preveč obsežna in nam ne bi dovoljevala potrebne prožnosti, uh, ki bi omogočala prilagajanje v kasnejšem obdobju izvajanja zakonodaje vsi vemo, da je veliko več parlamentarnega nadzora eh, na področju delegiranih aktov. Torej, če se pojavijo nova tveganja, potem lahko, eh, se lahko na takšne situacije odzovemo z pomočjo delegiranih aktov, ampak se ve, da je sedaj uh, žoga v kotu so zakonodajalcev. Prosim vas torej, da ne uh, črtate delegiranih aktov, kajti uh, na tako obsežnem področju so ti akti še kako potrebni. Potem eh, pa je tukaj še naslednjo področje, področje nadzora na mejah. Eh, slišal sem pripombe, da smo včasih bolj strogi do eh, proizvajalcev znotraj Evropske unije in da nismo dovolj strogi do proizvajalcev izven Evropske unije, ki uvažajo oziroma ki izvažajo svoje proizvode v Evropsko unijo. Zaradi tega bomo bolj učinkovito razporedili nadzor in to bi moralo razbremeniti nadzorne urade. Torej, izvozniki, eh, ki so predmet nadzora, ko izvažajo svoje blago v Evropsko unijo, eh, bodo eh, seveda imeli zaradi tega številne eh, prednosti, namreč postopki bodo eh, enostavnejši, hitrejši, eh, imeli bomo enotne dokumente in pa elektronsko dokumentacijo. Tako bo ta nov sistem zagotovil, da je nadzor oziroma da bo nadzor na naših mejah ustrezen tveganju povezanemu z eh, izdelki, ki se uvažajo v Evropsko unijo. Potem pa so tukaj ukrepi proti eh, goljufijam. Tukaj gre predvsem za osredotočanje na eh, namerne kršitve pravil Evropske unije. Z drugimi besedami gre za goljufije in prevare in eh, škandal z konskim mesom je pokazal, da moramo več eh, pozornosti posvetiti eh, takšnim dejavnostim, tako da bomo morebitne goljofije kar se da hitro identificirali in tudi izkorenili. doseči je potrebno eh, to, da se goljofije enostavno ne bodo izplačale. Na to pa je potrebno seveda tudi izboljšati čezmejno sodelovanje med pristojnimi uradi v različnih državah članicah. Ko bo ta uh, svežen odobren, uh, bo predstavljal. Uh, veliko prednosti eh, za prihodnost. Zahvaljujem se poročevalcu za sodelovanje in eh, zagotavljam eh, tako svoje sodelovanje, kako tudi sodelovanje svojih sodelavcev. Hvala lepa, gospod komisar. To je zelo goreča tema in sicer to ni pomembna tema le za nas, temveč tudi za naše državljane in takoj se že osredotočamo eh, na škandale. Tukaj gre eh, za vprašanje nespoštovanja pravil, eh, seveda pa gre tudi za vprašanje ustrezne uravnoteženosti. Ko govorimo o delegiranih aktih, smo seveda vsi zelo občutljivi, ampak dejali ste, da mora Evropski parlament dati jasne politične smernice, eh, po katerih se bo lahko ravnala tudi Evropska komisija. Zaradi tega je pomembno, eh, da se o tem prepiramo in da o tem razpravljamo. Eh, teme, dame in gospodje, so torej na mizi in gre za zelo pomembne, za zelo strokovne teme in zato me veseli, da so danes z nami številni izvedenci. Eh, predsedstvo smo si danes nekoliko eh, razdelili in kar takoj bom predala predsedstvu gospodu Šnelhartu, ki bo predsedoval eh, temu prvemu delu predstavitve je soporočevalec pri tej težavni temi in predajemo besedo. Hvala lepa, gospa podpredsedujoča, dame in gospodje. Tudi jaz bi vas rad prisrčno pozdravil pri tej predstavitvi. Zahvaljujem se tudi, da je z nami eh, komisar in eh, pa tudi poročevalec, gre za zelo pomembno temo. In preden pridem na temo samo, samo kratka pripomba glede delegiranih aktov, eh, ki jih je omenil tudi komisar. Mislim, da je težko ugotiti želji komisarja, ki pravi, prosim, eh, ne črtajte delegiranih aktov. Ja, to lahko storimo, ampak potem morajo biti tako zelo jasni, da ne bo prišlo do nobenih eh, presenečenj jasno je potrebno definirati te delegirane akte, potem se bomo z njimi lahko strinjali. Dame in gospodje, gre za zelo obsežno temo, eh, dobro poznamo razloge za vzpostavitev novega sistema. Komisiji smo dali nalogo, da izvede revizijo zakonodaje na tem področju in eh, do te revizije je prišlo. Eh, presenečeni smo, da je ta revizija tako obsežna, eh, ampak to še ne pomeni, da je zaradi tega ta revizija tudi slaba. Videli bomo, kako bo potekala razprava v parlamentu in kako bo potem na koncu izgledal ta uh, predlog. Uh, več izvedencev bo govorilo uh, v tem delu predstavitve. In sicer dr. Erik Pudele, ki je odgovoren za varnost v prehranski verigi v GD Sanko v Evropski komisiji, potem je z nami Michael Skanel, direktor Urada za prehrano in veterinarstvo. Z nami je tudi dr. Martin Hartmann, predsednik Nemškega združenja uradnih veterinarjev, ki tudi sedi tukaj v sprednji vrsti. Potem je tukaj dr. Silvio Borelo. Je generalni direktor iz Generalnega direktorata za higieno in varno hrano v Italiji. Upam, da sem to vse pravilno povedal. Potem je tukaj z nami John Barnes, vodja lokalnega revizijskega organa in organa za zvezo Agencije za živilske standarde iz Združenega kraljestva. Dr. Lojk Even pa še ni z nami, je pa namestnik direktorja za evropske in mednarodne zdravstvene zadeve in sicer v generalnem direktoratu za prehrano pri francoskem ministrstvu za kmetijstvo. In dame in gospodje, že predtem so potekali posveti na to temo s kolegi iz ZDA in pa Kanade. Eh, namreč z eh, tima državama moramo sodelovati eh, na področju uradnega nadzora. Nažalost, z nami ne more biti predstavnik ZDA. Zaradi tega, ker tam trenutno vlada ne deluje in zaradi tega njihovi predstavniki tudi ne morejo potovati v Evropo kanadski predstavniki pa so pripravili video, ki ste ga vsi prejeli pretekli teden. Veseli me tudi, da je z nami Clarice Lulaj Angi, upam, da sem to pravilno izgovoril, ja, hvala, ki je svetelovalka za veterinarske in fitosanitarne zadeve v kanadski misiji pri Evropski uniji. Zelo lepo, da ste danes z nami. In Sodelovali boste pri odprti razpravi, ki bo sledila predstavitvam dame in gospodje. Sedaj pa bi predlagal, da izvedenci dobijo besedo v vrstnem redu, kot sem jih navedel. Najprej dr. Erik Pudeli. Ja, hvala, predsedujoči. Dobil sem to nehvaležno nalogo, da po besedah komisarja Borga vse predstavim na PowerPoint prezentaciji, ampak dobili ste dokument in tu imate tudi 30 posojnic PowerPointa. Seveda bom predstavil le 10 presojnic, ne bom govoril predolgo, ni veliko časa. Torej, ta nova uredba povzema uredbo, ki je bila sprejeta leta 2004 na svetu in parlamentu. Devet let pozneje se nam je zdelo korisno, da ponovno preučimo to uredbo iz leta 2004. Seveda glede na vse nadzor naših inšpektorjev, kolega Scannell bo govoril o tem čez nekaj trenutkov, ampak tu gre tudi za različne krizne dogodke, s katerimi smo se srečali v devetih letih. Ta kriza s konjskim mesom je prišla potem. Ampak Imeli smo tudi kolik v Nemčiji, približno 55 ljudi je umrlo, zaradi tega 4000 ljudi je zbolelo. Potrebovali so dializo za ledvice. Potem smo imeli uh, tudi to, da so vsi mislili, da so zato krive španske kumarice, ampak je to prišlo iz Egipta. Potem smo imeli leta 2002 tudi zelo pomembno krizo z bakterijami. To, je bilo zelo pomembno in to je vplivalo na sestavo te uredbe. Prav gotovo so to težave, ki so povezane s pomankanjem nadzora pri uvozu, potem s premalo nadzora na kraju samem. Imeli smo približno ducat ljudi, ki je delalo v teh mikropodjetjih v Nemčiji in tu lahko vidite posledice, do katerih lahko pride zaradi zelo hudih rezultatov in zelo slabih rezultatov za javno zdravje ljudi. No, cilj nove uredbe je ta, da bi razširili področje uporabe uredbe iz leta 2004. To smo razširili na vse kmetijsko-življske verige. Imeli smo drugo, kar ni bilo še zajeto. Tu imamo nove sektorje zdravje rastlin rastlin, imamo reproduktivni rastlinski material, imamo živalske stranske produkte, potem imamo tudi fitosanitarne izdelke in sedaj imamo nadzor v vseh sektorjih. Nadzor, ki temelji na tveganjih. Pa še nekaj imamo, kar ni obstajalo prej, to imamo element, ki se nam zdi bistven in sicer gre za nenapoveden nadzor. Seveda to ni pravilo. Nadzor mora biti običajno napovedan, tako da je podjetje tam, tako da se lahko spremejo ti inšpektori, ampak treba je imeti tudi pravne določbe, če imamo goljufijo ali prehrambeno krizo, da pride do nenapovedanih nadzorov v realnih situacijah, seveda. Potem smo želeli združiti dva ekstrema na upravnem področju. Želeli smo imeti bolj fleksibilno pravile, istočasno pa smo želeli delovati bolj usklajeno. V preteklosti smo včasih videli pogostost nadzora pri nekaterih vrstah izdelkov, to je bilo predvsej rigidno, sedaj pa predlagamo ne sicer nekaj obvezujočega, ampak vsaj neko minimalno obveza pri pogostosti nadzorov. Seveda je to treba določiti po posameznih primerjih. In tu potrebujemo tudi obvezne ukrepe, če se pravile ne upoštevajo. Potem še en pomemben element, ki prej ni obstajal. Na ravni skupnosti moramo imeti možnost, da oblikujemo usklajen načrt, ki pa bo obvezen. Komisar Borš je govoril o tem, o usklajenem načrtu DNK testov pri govedini, da bi videli, če imamo vsebnost konskega mesa. Takrat je bilo to precej težavno obdobje, ko smo imeli to krizo, več držav nas je spremljalo in prišlo je do priporočil, ki smo jih oblikovali. Če bi ena izmed držav to zavrnila, potem ne bi imeli pravnih sredstev, da bi prisilili državo k nadzoru. Tako da tu sedaj vidimo, da imamo obvezen načrte. Radi bi okrepili tudi upravno sodelovanje pri izvajanju uredbe med državami članicami. To je eden izmed temeljev te uredbe, kaj te sedaj lahko vidimo, da težave niso omejene na eno samo državo članico zaradi globalizacije, ker je vse več trgovine, vse več je izmenjav blaga in veliko držav je vključenih eno samo temo. In želeli smo okrepiti ta mehanizem pomoči sodelovanja med državami članicami zato da bi si lahko izmenjali najboljše informacije, da bi vse potekalo precej hitreje in ker žal še vedno vidimo, da imamo veliko sodelovanja, ki se ustavi na mejah med dvema državama članicama. In na enotnem evropskem trgu to seveda ni nekaj zelo pozitivnega. Zato smo prav zaradi tega želeli oblikovati sistem elektronskega vključenega obveščanja, tako da bi imeli tudi hitr sistem obveščanja, to je sistem RAS za živila in krmo, to so mehanizmi, ki obstajajo že približno 35 let, ki državam članicam omogočajo, da preko komisije obveščajo vse druge države članice, recimo o prisotnosti izdelkov, ki niso skladni z varnostnimi prehrambenimi pravili. Ampak ta nov informacijski sistem bo posvečen prehrambenim goljufijem. Potem še nekaj na koncu, tu smo predvideli tudi kazni. Gre za finančne kazni, ki jih izreče sodnik ali upravni sistem, Tu bo veliko več odvračanja, komisar je to omenjal. Gre za nekoliko občutljivo temo, kot veste. Evropska komisija ne želi uskladiti kazni, ki jih izrekajo sodniki, če recimo poteka nek primer na sodišču, ampak radi bi, da so te kazni odvračilne in vsaj enakovredne zneskom, do katerih pride zaradi neke goljufije. In na koncu imamo še drugi temelj te uredbe in sicer gre za to, da imamo vključen poenoten nadzorni sistem na mejah Evropske unije za vse izdelke, za živali, za rastline, ki prihajajo k nam iz tretjih držav. Danes imamo zelo razdelan sistem za žive živali, za živalske proizvode za meso, za ribe, za mlečne izdelke in podobno. Ampak države članice imajo veliko več fleksibilnosti pri organizaciji nadzora na mejah. Če imamo rastlinske izdelke za sadje in zelenjavo ali pa za industrijske izdelke, recimo če imamo sladkor ali kaj podobnega, tako da bi radi oblikovali usklajen sistem, ki bo temeljil na tveganjih. Evropska agencija za varnost prehrane bo pozorila na nevarnosti po posameznih izdelkih in s tem bomo vključili novo dimenzijo zaupanja glede na državo porekla. Kar pa bo pomenilo, da bomo imeli izdelke, kjer bom zelo malo nadzora pri uvozu, imeli bomo tudi druge izdelke, pri katerih bo veliko nadzora pri uvozu. To bo preračunano, ponavljam, na podlagi tvegan, recimo, preučili bomo hormonske ostanke, pesticide, prisotnost prenosljivih bolezni, živali ali rastline na ljudi. In seveda bomo to upoštevali tudi zaupanje, ki ga imamo lahko v certificiranje v tretjih državah ali državah porekla. No, Seveda, kar zadeva ta nadzor, potrebujemo finančna sredstva. Vsi vemo, da nacionalni organi sedaj zmanjšujejo kadre zaradi finančne krize, s katero se soočamo že več let. Tako da je prišlo do zmanjšanja kadrov, videli smo velike reze, v nekaterih državah je bilo to precej drastično, prav zaradi finančnih pravil. In zdelo se nam je korisno, da bi tu predlagali sistem, pri katerem bo industrija financirala nadzor. Kajti industrija je tista, ki podpira nadzor. Tu imamo vse te stavbe zdvigali in seveda potem te stavbe plačujejo nadzor nad dvigali. In tako je tudi tu. Predvideli smo sistem z obveznimi pristojbinami, tu imamo pristojbine, ki pokrivajo vse stroške, do katerih pride, vse, kar je povezano z osebjem, kar je povezano z usposabljanjem kadrov, z laboratoriji in drugim, ampak tu imamo izjemo za mikropodjetja, torej za tiste podjetja, ki imajo manj kot deset zaposlenih. Komisar je to omenil. Tako da grem na zadnjo prosojnico. Tu bi radi, da bi ta uradni nadzor bil določen vsake države članici, oblikovan na zelo pregleden način, tako da lahko različni akteri, prehrambena industrija, kmetovalci, potrošniki, da bi vsi akteri lahko videli, v kateri smeri gredo ti nadzori. Seveda bomo imeli tudi poročila, o skladnosti, o neskladnosti in to me privede do zaključka. Rekel bi, da smo pri tem osnutku poročila želeli res doseči ravnovesje med tremi glavnimi akteri. Tu imamo uradne nadzornike, imamo pristojne organe v državah članicah, potem imamo drugo vrsto akterjev, tu imamo industrijo, prehajamo na verigo, imamo kmete, pa potem tudi supermarkete in tretja vrsta akterjev obsega sveda najpomembnejše akterje, tiste, za katere delamo, to so potrošniki. Toliko predsedojujoči, na hitro sem prečasal novo besedilo o nadzoru. Hvala lepa a, eh, za ta prispevek. Mislim, da ste povedali bistvene stvari in o teh bomo nedvomno tudi razpravljali. Lahko bi že sedaj podal a, eh, številne prepombe, ampak a, eh, to zato bo čas kasneje. Sedaj pa je na vrsti mm, gospod Mihajl Skanel o pregledu gotovitev revizij, ki so bile upravljene v državah članicah. Direktor Urada za prehrano in veterinarstvo. Hvala lepa. Uh, vsako leto upravljamo uh, ogromno nadzorov. Seveda imam na voljo samo nekaj minut, tako da. Mm, se bom osredotočal na katere eh, poglavitne izsledke, ki so pomembni za eh, uradne nadzore. Povdaril bom tudi tiste izsledke, ki so splošne narave in eh, ki se nanašajo na številne države članice. Pogosto se zgodi, da so, se določenih stvari ne odkrije dolga leta. Torej, uh, Če ni večjega eh, škandala, to samo zakrije šibke točke. Podal vam bom nekaterih specifičnih primerov v zvezi s problemi. Tukaj je nekaj, ki se nanaša na vse države članice in eh, to je problem eh, virov. To pa je povezano z velikimi zahtevami in osebje ima velike naloge in opravlja veliko dela. To pa ni enostavno v času krize in države članice se soočajo s potrebo po varčevanju. Delo pa je vedno bolj sofisticirano in to je nedvomno velik izziv. Gospodarska kriza sama na sebi predstavlja nova tveganja in komisar Boš je to prej omenil. Eh, v gospodarske krizi izvajalci eh, oziroma nosilci eh, dejavnosti zaidejo v težave in v takšni, finančne težave in v takšnih okoliščinah se to pozna tudi pri kakovosti nadzora. Kar, ne nekno se soočamo s težavami te narave. Eden od indikatorjev v Združenem kraljestvu eh, je tudi finančno stanje nosilcev prehrambenih dejavnosti. In sporočilo je posem jasno, če je podjetje v finančnih težavah, potem je više tveganje, da bodo eh, znižali eh, sredstva za nadzor hrane. Še ene stvari bi se dotaknil, namreč potrditev, izvozne potrditve. Eh, podjetja morajo potrditi izvoze v tretje države. To bi bila enostavna naloga, če bi ta nadzor opravljale tudi tretje države, ampak tega ni. Litva oziroma ministr za kmetijstvo iz Litve se ta hip ukvarja z zelo disproporcionalnimi zahtevami sa strani ruskih oblasti ampak to je nekaj splošnega. Vse države članice imajo težave v zvezi s tem in nova zakonodaja mora najti mehanizme za to, da bomo promovirali izvozne interese Evropske unije, tako da bomo poudarili um, uh, varnost evropskih proizvodov. Številni boste tekom popodneva omenili tudi verifikacijo nadzora oziroma učinkovitost države članice veliko ulagajo. Um, veliko število preverjanj eh, se eh, izvaja, eh, preverjajo se uvozi, potem se jemljajo vzorci in se analizirajo. Tekom inšpekcije pogosto opažamo sledeče. Ti nadzori pogosto niso pravi kajti pogosto se viri uporabljajo za to, da se izvajajo napačni nadzori in ti nadzori morda niso najučinkovitejši. Zato mora biti cilj nove uredbe ta, da bodo organi imeli boljši okvir, ki jim bo omogočal določati oziroma namenjati vire za prave nadzore. Potem sankcije. Ja, predgovornik je eh, to že omenjal in ne bom se spuščal v podrobnosti. Pogosto slišimo, da bi morali biti sankcije ostrejše. Eh, to je bilo slišati na primer v primeru škandala eh, s konskim mesom. Kajti storilci so takrat vedeli, da sankcije ne bodo visoke. In to je nesprejemljivo. Zato moramo najti pravo uravnotežje pravo ravnotežje. Potrebujemo eh, sorazmerne sankcije, to je zelo pomembno, kajti po naših izkušnjah je tako, da so v nekaterih državah članicah eh, sankcije včasih nesorazmerne in zato nadzorni organi zelo težko. A, eh, Eh, eh, se soočajo se primeri. Naprimer, če eh, nadzorni organ zadevo privede pred sodišče, je breme dokaza enostavno preveliko. In procesi se zelo, lahko zelo uh, zavlečajo, to pa se zelo negativno odraža na moralo nadzornih organov in zato moramo imeti to pred očmi. Potem pa še nekaj organizacijskih zadev iz eh, predloga komisije izhaja, da potrebujemo boljšo podlago financiranja v državah članicah, zato da eh, bo delo dobro opravljeno. Ne smemo pa prezreti sledečega. Če ne bomo imeli dobre organizacije, potem eh, ne bodo učinkovita nobena sredstva in več sredstev ne bo nujno doseglo cilja. Zato je nujno, da države članice uvedajo pravilne strukture prepogosto se soočamo s slabimi organizacijami. Slaba oziroma prekinjena je komunikacija naprimer med različnimi ravnmi, med občinskimi, lokalnimi in regionalnimi ravnmi. Tudi je premajhna prožnost pri uporabi virov. Včasih um, obiščem neka država članica in vidim, da imajo inšpektori čisto preveč dela. Ampak v isti državi članici eh, se naprimer zgodi, da na nekem eh, drugem mejnem inšpekcijskem mestu ima osebje premalo dela. Eh, problem pa je, da ni dovolj prožnosti v organizaciji, tako da bi lahko osebje uporabljali na drugih mestih, kjer so večje potrebe. Torej, to je velik izziv. To je bilo vidno tudi pri škandalu s okonskim mestom. Treba pa se lotiti tudi zadev, ki so povezane za nevarnost, naprimer goljufije in kakovost. Treba se osredotočiti na varnost, to je kriterij številka ena, ko se odločamo o tem, kako bomo uporabljali svoje vire. Osebi je tudi preobremenjeno. Ko gre naprimer za kakovo, za geografske eh, označbe ali pa za organske zadeve, je tako, da te nevarnostne zadeve niso prioriteta in tu ima posledice. Razumljivo je, kajti varnost mora biti merilo številka ena. To, da moramo najti tudi rešitev, ki nam bo omogočila, da ne bomo prezrli tudi teh zelo pomembnih drugih vidikov. In zato mislim, da mora nova uredba okrepiti večletne eh, nacionalne nadzorne eh, načrte in pa nadzorne mehanizme za nje. Sedaj pa bomo imeli nekaj specifičnih področji to so horizontalne zadeve, eh, ki jih pogosto ne odkrijemo eh, in kratkoročno ne predstavljajo problemov, ampak eh, žal imamo izkušnje s tem, da imajo države nekatere specifične probleme. Naj vam podam nekaj naključnih primerov. Naprimer, v zadnjih letih smo se eh, soočali z velikimi težavami v državah članicah z mehanično ločenim eh, eh, mesom. To se nanaša na higieno, na označevanje in pa na vključevanje v pripravo mesa na vseh teh področjih prihaja do velikih eh, napak. Potem, na primer, eh, žive školke. Vsi vemo, da je to občutljiva zadeva, ampak žal eh, je prepogosto tako, da so v državah članicah velike težave pri klasifikaciji proizvodnih con in pa pri testiranju glede virusov in toksinov in posledice za varnost na tem področju so zelo težke in države članice se morajo bolje odrezati. Potem je tukaj še primarna proizvodnja. Erik se je dotaknil tudi tega. Izkušnje kažejo, da je izvor prehrambenih kriz v neživalskih proizvodih, neživalskih proizvodih, torej primarnih, pri primarni proizvodnji in zato se je treba bolj osredotočati eh, na to področje. Tukaj imamo v mislih nadzor nad eh, zelenjavo in sadjem in tre, tukaj je treba izboljšati higieno in pa preprečevanje virusov in tako naprej. In še nekaj bolj nasplošno, ko gre za uvoze, imamo zelo um, resen sistem. Uh, ko gre za nadzor eh, mesnih izdelkov, eh, živalskih izdelkov, eh, nadzor pa ni tako odličen, ko gre za uvoz rastlin. S tem pa je povezana tudi sledljivost. Sledljivost je še vedno velik izziv. In končno, kot sem dejal, preko 200 revizij letno opravimo. Ampak ne pozabimo še dobrih plati. Dosegli smo velik napredek v Evropski uniji, naprimer skoraj da smo izkorenili BSE, omenili e, smo salmonilo, imamo tudi eh, načrte eh, pripravljenosti mm, za obvladovanje kriz, imamo tudi. Torej pripravljeni smo tudi na nove izzive in pripričan sem, da bomo dosegli eh, napredek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za to zelo obširno poročilo. Mislim, da je tudi to dobra podlaga za naše delo. Torej, treba je ukrepati tam, kjer so še pomankljivosti. Zelo sem vesel, da a, vsi govorniki spoštujejo časovne omitve, upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Sedaj pa k pomankljivosti uveljavne zakonodaje in k potrebnim izboljšavam v praksi. Gospod dr. Martin Hartmann spoštovane gospode predsedojoči, gospi in gospodje. Predstavil bom izkušnje uh, iz terena. Dovolite, da vam predstavim uh, Zvezno združenje uradnih veterinarjev. Ja, to je vrhovno združenje 16 deželnih mm, združenj. Smo interesno združenje več kot 5500 veterinarjev v javni službi. BBT, torej to je naše zvezno združenje uradnih veterinarjev, je tudi član EASFA, e to je sekcija Federacije veterinarjev Evrope, FVE. S čim se ukvarjamo? Glavna področja so sledeča – javno zdravje, zdravje živali, zdravje živali in pa zaščita živali. Torej, eno zdravje živali in ljudi in pa varnost eh, živil od hleva do mize, eh, vse to je eh, nekaj, s čimer se soočamo dnevno. Kaj lahko povem o sedanjem položaju varnosti hrane? um, varnost živil in pa kakovost hrane uživata v Nemčiji in v Evropski skupnosti zelo visoko raven. Kljub temu pa moramo še naprej ukrepati, kajti eh, stanje lahko še izboljšamo. Zlasti se je treba odzivati na nove razvoje, na nove izzive. Zato lepo pozdravljam nadaljni razvoj eh, evropske zakonodaje in pa um, spremembo omenjene um, uredbe obstajajo pozitivni napredki, ampak jaz se bom omejil na nekatere pripombe, na nekatera vprašanja in pa predloge za izboljšavo v zvezi s tem osnotkom. V členu 7 je govora o preglednosti uradnih nadzorov. Cilj je, da znotraj Evropske skupnosti bi dosegli enotno obveznost o obveščanju glede uradnih nadzorov. To obveznost pa je treba vedno pretehtati tudi z, v zvezi z interesi podjetnikov in pa potrošnikov. Nemčija, v Nemčiji imamo sledečo izkušnjo. Pravna podlaga mora biti zelo stabilna in trdna da bi se izognili problemov pri izvajanju, predlagam sredeče. V tem odstavku 7. člena bi morali jasno povedati, da ne gre za kršitev obveznosti eh, varovanja tajnosti pri eh, informacijah, če eh, se objavijo informacije o eh, zadevah, ki so škodljive za eh, zdravje. pomislimo naprimer na škandal z konjskim mesom ali pa z gnilim mesom. Iz našega vidika je nujno to, da ustvarimo pravno podlago na evropski ravni, zato da bomo lahko čezmejno obveščali javnost in sicer o tistih živilih, ki so neprimerni za eh, uživanje in ki jih vzbujajo eh, odpor ali pa ko gre za zavajanja ali pa eh, goljufijo. Potem pa eh, javni nadzori pri, oziroma uradni nadzori pri proizvodnji izdelkov živalskega izvora, ki so namenjeni eh, eh, prehrani. Tukaj so še odprta vprašanja. Naprimer, prvi odstavek 15. člena precej pavšalno omenja uradne nadzore. Mislim, da je treba bolj konkretizirati vsebino naslednice obstoječe uredbe. Nejasno je, v katerih primerjih obstaja obveznost za uradni nadzor. Ali je obvezni del uradnega nadzora tudi preiskovanje mesa? Potem pa je tukaj še sledeča formulacija. Nadzor oziroma preverjanje se strani veterinarja oziroma pod njegovim nadzorom. Tukaj so različne možnosti interpretacije. Mislim, da eh, bi morali tukaj zadevo konkretizirati. Potem bi rad spregovoril še o eni točki. To so uradni nazori na mejnih nadzornih eh, točkah za živali in eh, živalske izdelke. Tukaj gre za člen 47 in 53. Ne razumemo različnih ureditev tukaj. Po eni strani je urejeno, da Eh, uradni eh, veterinarji eh, izvajajo fizični nadzor, ampak fizični nadzor živalskih proizvodov je prepoščen osebju, takšna je definicija, z ustreznimi kvalifikacijami na področju zdravja živali. Kaj naj pod tem razumemo? Zakaj je ta um, opredelitev toliko širša pri nadzoru živih živali in uh, živalskih izdelkov? Uh, gre vedno za to, da bi se obranili pred boleznimi in eh, pri tem vedno zasledujemo cilj eh, zdravja živali. In mislim, da zato potrebujemo strokovno znanje veterinarja. In eh, dopolnil bi še s sledečem. Ko izdajamo zdravstvena potrdila za živali in pa za živalske izdelke, morajo ta potrdila podpisati uradni veterinari v tretji državi. Zato mislim, da bi morali um, uh, preglede žive, živali in pa živalskih proizvodov prepustiti veterinarjem. Potem je tu še ena težka tema, namreč uh, obvezne pristojbine. Cilj je, da bi imeli uh, takšne pristojbine, s katerimi bi financirali nadzore in da bi pri tem ustvarili tudi uh, enotno, poenoteno stanje v Evropski uniji. Do sedaj smo lahko pobirali pristojbine in da to področje je dobro delovalo. Do sedaj smo imeli obvezne pristojbine, ampak ureditev za fakultativno eh, zbiranje pristojbin bi bilo po našem mnenju dovolj, ne da bi zahtevali takšno obvezno ureditev za vse države članice. Potem pa še nekaj o povšalnih pristojbinah. Iz našega vidika je eh, to težko izvesti iz pravnih razlogov. Če pa bi imeli obvezne pristojbine tudi za druga živila, potem bi morala biti pravila jasna in pregledna. In način za določanje um, pristojbi mora biti posebno jasen. ne smemo in moramo se izogniti uh, um, uh, primerom pred Evropskim sodiščem z tega področja. Sedaj pa oprostitev plačevanja prestojbin za mikropodjetja, člen 82. Torej, eh, mikropodjetja so tista podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi in ki imajo letni promet, ki znaša manj kot 2 milijona evrov. Ampak tukaj je treba jasno povedati sledeče. 80 do 90 odstotkov podjetij v Nemčiji bi bilo oproščenih plačevanja pristojbine. In eh, tukaj vidimo velik problem za financiranje stroškov. Prišlo bo do velikega izpada dohodkov na področju eh, uradnih eh, nadzorov klan, klavnic kajti na tem eh, področju smo imeli eh, uradno financiranje. Torej manj bo prihodkov, eh, hkrati pa bomo morali financirati več nadzorov. Poleg tega bomo težko preverili merila ali moramo dobiti uh, dohodnine uh, podjetij, kako se bo to določalo. Poleg tega uh, imajo tukaj tudi podjetja velik manevrski prostor uh, pri določanju eh, tega, ali so mikropodjetja ali ne in ali bodo lahko uživalo uprostitev plačevanja pristojbin ali ne. Um, ehm, Za oprostitvijo je povezano tudi sledeče. Delež javnega financiranja se bo povišal, namesto da bi se znižal. In sicer v trenutku gospodarske krize. To bo težko. Uh, Eh, vedno težje bo eh, financirati uradne nadzore in s tem je povezana nevarnost, da ne bomo zagotovili trajnosti nadzornega sistema in pa varnosti uh, agroživilske verige. V členu 84 je treba jasno opredeliti sledeče. Če pride do dodatnih stroškov za mikropodjetja, uh, Torej, sicer bo prišlo do povišanja stroškov za, majhne, za mikropodjetja, ampak vendarle je, morajo tudi ta podjetja plačevati prestolbi. In za konec. Še vprašanje, je treba še kaj povedati, seveda, obstajajo velike pomisleki v zvezi z delegiranimi a, eh, akti, kajti to bo prišlo do velikih sprememb. In a, eh, tukaj eh, bom končal. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa za eh, vaše napotke in pa za jasne besede. Vsi ste govorili o financah. Gospod eh, Borelo, vi pa imate možnost, da nam predstavite nekaj predlogov ali pa da zazamete stališče. Izvolite. Grazie, signor Presidente. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Še prav posebej sem vesel, da sem dobil to priložnost, da predstavim stališče pristojnih italijanskih uradov, nadzornih uradov, ki so odgovorni eh, za izvajanje nacionalnega načrta. Izkoristil bi to priložnost eh, in se zahvalil Evropski komisiji za prizadevanja pri pripravi te uredbe, ki želi eh, poenostaviti in poenotiti eh, zakonodajni ukvir uradnega nadzora. Ustrezen sistem financiranja je ključnega pomena, če želimo zagotoviti učinkovit eh, nadzor in pa eh, varna živila, eh, če želimo zagotoviti zdravje tako ljudi, živali, kakor tudi rastlin, hkrati pa je to pomembno tudi za gospodarski razvoj Evropske unije. Študija o pristojbinah, ki jih zbirajo države članice, Eh, z izvajanjem uradnega nadzora, ki jo je izvedla Evropska komisija leta 2009, je pokazala, da z trenutnim zakonodajnim okvirom ne moremo doseči cilja, eh, ki je bil zastavljen eh, v vseh državah članicah, zaradi razlike med pristojbinami in pa stroški. novi, nova določila pa po mojem mnenju eh, ne zadostujejo eh, za soočanje z tem tveganjem in ogrožajo trajnost celotnega sistema uradnega nadzora. Dovolite, da podam splošno pripombo. Temeljno načelo je, da naj bi eh, efektivne stroške nadzora uh, nosila podjetja zaradi tveganja, ki ga predstavljajo. Vendar se mi zdi, da uh, ta argument eh, ni dovolj dober. Namreč interesi na tem področju so tako interesi podjetij, kakor uh, tudi interesi države. Namreč podjetje seveda želi na trgu predstaviti svoj izdelek, ampak nadzor nad tem izdelkom je tudi eh, v eh, splošnem interesu. Stroški nadzora bi se torej morali razdeliti, ne vem sicer še kako, med eh, zasebnim in pa javnim sektorjem in sicer iz različnih razlogov. Za izvajanje eh, nadzora bi morale države članice prispevati vsaj del sredstev in sicer eh, iz eh, splošnih eh, sredstev, ki jih zberajo z davki in sicer iz gospodarskih razlogov. Druga točka, pri kateri bi se rad ustavil, kajti eh, tudi inšpektori eh, mednarodne zdravstvene organizacije so to izpostavili, je, da je potrebno popraviti besedilo uredbe, ko gre za pristojbine, ki morajo biti v celoti namenjene za izvajanje uradnega nadzora. V tem trenutku pa temu ni tako. Poleg tega je pomembno, da imamo na evropski ravni enotno jasna določila glede izvajanja nadzora. Poleg tega pa je potrebno nadzirati vse dejavnosti in sicer na usklajen način. V predlogu uredbe je predvideno, da naj bi komisija z delegiranimi akti kasneje določila definicijo eh, minimalne pogostosti uradnega nadzora, ampak eh, ni natančno določen časovni okvir eh, tega pooblastila. Zaradi tega je potrebno upoštevati tudi, da eh, se ta predlog nanaša zgolj na določene eh, proizvode oziroma dejavnosti in da izključuje celotno področje eh, proizvodov rastlinskega izvora. Zaradi tega je potrebna standardizacija nadzora z natančno določeno frekvenco nadzora in sicer na evropski ravni. Rad bi se vrnil k obveznim pristojbinam in k dejanskim stroškom. Ta Uredba ne predvideva minimalnih eh, pristojbin. To se mi zdi eh, korak nazaj. To namreč pomeni, da bi bile pristojbine določene vnaprej glede na stroške, eh, ki so jih imeli nadzorni organi v določenem obdobju. Definicija je torej prepuščena posameznim državam članicam. In državam članicam je prepuščena tudi odločitev glede pogostosti eh, nadzora. Ker ni definicije eh, minimalnih obveznih pristojbin, Eh, države članice ne bodo mogle zbrati zadostnih sredstev, ki jih potrebujejo za izvedbo ustreznega uradnega nadzora. Zradi tega mislim, da je potrebno uvesti eh, natančno določene eh, minimalne pristojbine, obvezujoče pristojbine, ki so lahko prožno definirane in pri katerih se morajo upoštevati gospodarsko-socialni eh, faktori. Na ta način bomo lahko namreč zagotovili enakost vseh eh, proizvajalcev na trgu. Potem pa je tukaj še izjema eh, za eh, najmanjša podjetja, ki bi eh, lahko bila težavna za, podjet, za državo kot je Italija, kajti 93 odstotkov podjetij, ki delujejo eh, v agroživilskem sektorju, je mikropodjetij. Na ta način bi torej država morala izvajati uradni nadzor, kot ga je izvajala v preteklosti, plus 93 eh, odstotkov, ki ga predstavljajo ta mikropodjetja. Mi seveda smo za vse ukrepe, ki spodbujajo delovanje mikropodjetij, ampak menimo, da je potrebno poskrbeti eh, za Eh, realen prispevek podjetij glede na eh, realno eh, produktivno stopnjo posameznega podjetja. Poleg tega je seveda potreben tudi ustrezen nadzor pri uvozu iz tretjih držav. Imamo sistem, v katerem eh, se je proizvod lahko predmet nadzora eh, na katerikoli eh, nadzorni točki in ta proizvod je lahko namenjen v katerokoli iz 28 držav članic. In zaradi tega potrebujemo usklajene ukrepe in pa natančno določene pristojbine. In pri tem je potrebno upoštevati tudi doslednost v povezavi z carinskimi dejatvami, ki se trenutno uporabljajo v Evropski uniji. To bo namreč vplivalo na eh, gospodarske dejavnosti. In to se navezuje tudi na okvirni program, ki ga je predstavila eh, komisija svetu eh, leta 2007. Eh, gre za strategijo za zagotavljanje biovarnosti na mejah. Menim torej, da potrebujemo dobro definirane minimalne stopne nadzora, le na ta način bomo lahko zagotovili varnost znotraj Evropske unije in zagotovili tudi zadostna sredstva za financiranje izvajanje uradnega nadzora. Najlepša hvala za vašo pozornost. Veliko čast mi je, veliko čast mi je bilo, da sem lahko podal svoj prispevek eh, v tem parlamentu. Najlepša hvala. To je bil zelo zanimiv prispevek, s katerim se bomo zagotovo še veliko ukvarjali, eh, z vsemi vašimi predlogi seveda. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k Eh, pregleda novih izvršilnih ukrepov proti goljofijam. John Barnes je na vrsti. Uh, hvala lepa, predsedojoči, hvala lepa za povabilo. Podal bi vam, bi vam rad eh, pregled nad eh, izvršilnimi ukrepi oziroma predlogi um, iz vedika uh, izvajanja oziroma izvrševanja v Združenem kraljestvu. V Združenem kraljestvu imamo preko 400 izvrševalnih uh, organov na lokalni in centralni vladni ravni. Uh, in eh, ti pokrivajo več kot 600 tisoč eh, podjetij iz področja hrane in krme. Eh, Večjih je naprimer tudi podjetij za catering in pa trgovcev. 500 tisoč, več kot 500 tisoč uradnih nadzorov letno opravimo, večina jih je nenapovedenih. Eh, kot zapoveduje uredba 882-2004 in to se nam zdi primirno ohraniti. Osredotočamo se na varnost hrane. 4000 eh, eh, nadzorov se nanaša na varnost hrano, drugi pa se nanašajo na sestavo in označevanje in to je treba tudi upoštevati. Edini razlog, zakaj to omenjam, zakaj omenjam te številke, je ta, ker predstavljajo dober stresni test za uredbo In to je po, moje, po mojem mnenju, je bila ta uredba številna leta zelo dober okvir in je pripomogel k dobremu izvajanju in pa razumevanju na lokalni ravni. Pomembno je, da vlada to razumevanje da to dobro razumejo tako podjetja kot nadzorniki, kot uh, Zdaj seveda pa to mora veljati tako za Združno kraljestvo kot za Evropsko unijo. Sedanji predlog želi ukrepiti to uredbo in razširiti področje delovanja uh, vzdolž agroživilske verige. To podpiramo. Podpiramo tudi nove ukrepe, ki se želijo osredotočati na namensko, na načrtno nespoštovanje. Tukaj gre za goljufije. In uh, prehrambena eh, industrija in pa eh, industrija pijač. Pijač je tukaj zelo pomembna, zelo pomembno je zaupanje eh, potrošnikov. In podpirali bomo vse predloge, ki bodo okrepili uredbo, ko gre za ta področja. Če pogledamo nazaj, um, je tukaj nekaj pomembnih vidikov. Namreč. Tukaj gre za osredotočanje na tveganja. To se nam zdi zelo pomembno in to želimo še razširiti. Ta hip se osredotočamo na varno hrano in potrošniki nam, nam povejo, da to želijo. In regulatori in lokalne oblasti se lahko vedno bolj um, osredotočajo na največje prioritete. Priznanje oziroma priznavanja v sedanji zakonodaji, to bo tudi v novih predlogih. Torej, priznavanje eh, lastnih nadzorov v industriji je po mojem mnenju zelo pomembno kaj ti to spodbuja, to, da eh, podjetja eh, delujejo skladno s eh, predpisi in da so odgovorna. In regulatori in pa lokalne oblasti v primeru Združnega kraljestva tako lahko sredotočajo svoje izvrševanje na tista podjetja, ki so tvegana in pa ki so neskladna, ki ne spoštujejo predpisov. Mislim, da je treba, da je to, da je treba to razširiti tudi na. Uh, pristanišča in to podpiramo. Pomemben je tudi način, kako zagotoviti kompetentnost uradnikov. To je zelo pomembno pri novih tveganjih moramo imeti zaupanje v inšpektore v vseh državah, čl vseh državah članicah. Treba se hitro odzivati na eh, nova tveganja uh, ali pa naprimer eh, na tveganje v zvezi z konjskim mesom. Podpiramo predloge, ki zahtevajo uh, uh, revizijo v državah članicah Treba je zagotoviti, da bodo v vseh državah članicah prisotni dobri nadzori, eh, kajti zelo pomembni je tukaj najšipkejši eh, člen. Eh, kar pa se tiče nadzornih laboratorijev, že dolgo leta imamo tukaj akreditacijo in ta nam uliva zaupanje v to, da nam bodo uradni laboratoriji dali takšne rezultate, na podlagi katerih bomo lahko polni zaupanja ukrepali. Zelo podpiramo tudi okrepljene določbe v predlogu za večjo preglednost. Vem, da eh, imajo nekatere države eh, članice in pa nekatera podjetja skrbi v zvezi s tem. Predlogi uvajajo večjo preglednost med eh, predstavnimi organi in nosilci dejavnosti in pa med predstavnimi organi in javnostjo. V Združenem kraljestvu imamo sistem, ki velja že eh, leta in sicer imamo tukaj ocenjevanje prehrambene higijene. Te ocene so eh, na voljo na spletu eh, in zajemajo več kot 400 tisoč podjetij. Potrošniki tako lahko izberajo podjetje na podlagi higijenskih standardov. Dobro bi bilo, če bi javnost imela na voljo še več informacij takšnih ocen. Zadeva je preprosta in dostopna. Eh, po naših izkušnjah je tudi tako, da te informacije prispevajo k temu, da se podjetja držijo predpisov. Eh, Če takšen sistem imamo tudi za eh, podjetja, ki se ukvarjajo z mesom in tako tudi pomagamo potrošnikom, da izbirajo eh, eh, polni zaupanja in da tudi podjetja spoštujajo predpise. predpise. Podjetja tako bolje razumajo predpise, uradniki morajo biti kompetentni, dobro usposobljeni. Treba je spodbujati eh, pravičnost in poštenost v novih eh, predlogih in eh, to podpiramo. Kot smo slišali že prej, podpiramo tudi poenostavitev in pa harmonizacijo vzdolž prehrambene verige, vključno z mejnimi nadzornimi mesti kajti tako so lahko nadzori ciljni, tako lahko premikamo vire in na ta način lahko tudi okrepimo razumevanje sa strani regulatorjev regulatorjev in podjetij. Gotovo bi podprli kakršen koli sistem, ki uh, uh, zmanjša uh, imenovanja, ki zmanjša obseg uh, papirologije in ki uvaja nove pristope. Uh, Podpiramo tudi prožnost uradnih eh, nadzornih laboratorijev. Včasih je regulatorjem težko eh, uvesti metodologijo za nekatera nova tveganja. Um, dobro je imeti nekaj prožnosti v zvezi z novimi tveganji. Mislimo, da je Eh, pomembno tudi to, da nove predloge niso preveč perspektivni. Pomembno je, da so ti novi predlogi takšni, da bo, se bodo dobro obnesli v prihodnosti. Tukaj mora biti tudi možnost, da se zaprejo na primer spletne strani ali pa da se nudi upravna pomoč in pa sodelovanje na področjih, eh, za katere niti ne vemo, kakšna bosta. Ne smemo preveč eh, predpisovati za to, da se bomo lahko dobro eh, in primerno odzivali. In končno. Eh, bi rad omenil še okrepljene določbe v zvezi z goljufijo. Um, um, Eh, na Irskem so si, torej v predstavnem organu so si ogledali pico, ki je imela 35 sestavin, ki so šle skozi 60 držav in eh, prihajajo iz petih eh, celin. Sploh nisem vedel, da ima pica 35 sestavin in da potujejo tako daleč. To pa je povezano s potencialom za avtentičnost in pa za to, da pica ne bo tako varna. Zato potrebujemo učinkovite nadzore nadzori za a, eh, a, eh, a, eh, konsko meso so veljali. Ima, v Združenem kraljestvu im, imamo bazo podatkov za to. In dobili smo informacijo o 1380 mestih imamo predpise, za katerimi mislim, da bomo kos temu problemu. Nimamo pa dovolj eh, informacij, zbiranja informacij. Zato bi podprli kakršnikoli predlog, ki bi eh, okrepil eh, čezmejne informacije in pa sodelovanje med državami članicami. Bistvenega pomena je, da lahko se vse države članice soočajo s takšnim problemom. organi eh, morajo imeti možnost, da se odzovejo tudi na sum nespoštovanja. Mislim, da moramo imeti določbe, ki nam bodo omogočale, da si forenzično pogledamo IT sisteme, zato da bi bili kos eh, eh, primerom, ko gre za načrtne kršitve. Mislim, da bi morale sankcije biti skladne za kaznivim dejanjem in pa za gospodarskimi koristmi. To je novo področje, kjer eh, prihaja do velikih gospodarskih koristi, ko gre za eh, kaznivo dejanje v zvezi s tem in to je treba preprečiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Barnes, za vaš prispevek. Mislim, da bo to veliko korist za našo zakonodajno delo. Sedaj pa dam besedo še Lojko Evanu um, ki se ukvarja z uradnim nadzorom živali in blaga, ki vstopajo v njo. Izvolite. Hvala, predsedujoči, gospe in gospodje. Zelo sem vesel, sem, ker lahko to predstavim. Kot veste, je uvoz sanitarnih izdelkov za nas zelo pomemben. Leta 2008 smo poslali memorandum in sedaj imamo sklepe o krepitvi nadzora nad uvozom iz leta 2008. Prepotiho govorim, ja. Samo deset minut imam, torej. Ja, rekel sem, da je ta predlog povezan z nadaljevanjem memoranduma in sklepi sveta iz leta 2008. Zato moramo čestitati komisiji. Tu vidimo novosti v predlogu komisije, sveta in parlamenta imamo predlog uredbe in preden bom govoril o novostih, bom omenil glavne načela nadzora nad uvozom. Najprej bi omenil to, kot vidite, veliko uvažamo. Evropska unija je prva svetovna regija, ki uvaža živila in krmo. Tako da, a, sedaj pa ne delujem prezentacije. Torej, rekel sem, da moramo nadzorovati to, kar uvozimo, zato da bi poskrbeli za to, da lahko zaščitimo javno zdravje, zdravje živali, zdravje rastlin in tudi okolja. Pri nadzoru imamo štiri velike družine in sicer imamo tu žive živali, imamo živalske izdelke, imamo rastline za sajenje, imamo tudi druge rastline in rastlinske izdelke. Na področju živali imamo zelo pomembno vnaprejšnjo fazo. Komisija pred uvozom predvidi oziroma pregleda, kako je lahko z uvozom podružnici. Sestavi se seznam tretjih držav in poblaščenih podjetij ali prepovedanih podjetij za izvoz v Evropsko unijo. Ko to pride na mejo, imamo nadzor, opravi se nadzor dokumentacije potem se preverja tudi sanitarni certifikati. Če je izvoženo skladno z evropskimi zahtevami, potem se preveri tudi identiteta in tudi fizični nadzor se opravi sicer preko nadzora, zato da bi preverili biološka ali kemična tveganja. Potem imamo še tretjo kategorijo nadzora na mejah. Tu gre predvsem za destinacijo. To je prvi del predloga uredbe komisije in to zadeva predelane izdelke in rastline, ki niso podvržene fitosanitarnemu nadzoru, recimo, če gre za iskanje ostankov pesticidov. Prostite, tehnične težave imam s tem. Tu imamo nadzor nad uvozom, seveda je to morebitni vir komercialnih težav, zato imamo tu mednarodne standarde, tu imamo sporazum. OE, Svetovne organizacije za trgovino. Seveda je tu treba preveriti, če je vse upravičeno in kakšni so mednarodni standardi na tem področju. Tu imamo tri organe, imamo kodeks Alimentarius, OE in CPV za rastline. V državah potem imamo tudi načelo analize tveganja, ta omogoča, da tu seveda dobro upravičimo nadzor in vse omitve, ki jih imamo na mejah pri uvozu. Evropska unija preko držav članic deluje na menih kontrolnih točkah v sklopu mreže, tu imamo tudi fitosanitarni nadzor. Nekateri so specializirani za to, pri teh točkah poštevamo pomembne zahteve in to, kar je rekla tudi komisija in sicer moramo imeti en, eno samo vrsto točk za vse uvoze. Tako da bi tu poštevali podobne zahteve v Franciji. Že tri leta delamo, združili smo vse mejne kontrolne točke, sanitarne in fitosanitarne. Tu vidimo prednosti, ko gre za organizacijo, ko gre za vzajemno delovanje, ko gre za ekonomijo obsega. Tu vidite zemljevid Francije z glavnimi mejnimi točkami. Seveda imamo tu pristanišče, letališče 70 točk imamo vse skupaj in tu imamo tudi 87 zaposlenih na teh točkah, pa še pet oseb imamo v Parizu. Nadzor je seveda povezan s carinskimi postopki. Hitro bom šel čez to in tu imamo tudi predlog komisije in sicer to bi morali okrepiti sodelovanje med sanitarnimi organi države v člencah in carinskimi organi. Potem je treba uskladiti tudi nadzor nad uvozom pri sanitarnem delu in seveda moramo poštevati tudi informacijski sistem Traces. Pred desetimi leti je bil oblikovan in vedno boljši je. Tu gre za vse mejne kontrolne točke, ki so v Združene Evropske unije potem je treba upoštevati vse, kar je usklajeno in tisto, kar ni, skladno s tem ne more priti v državo članico. In to je povezano tudi z RASFF, to je sistem opozarjanja, zato da bi lahko videli, če so nekateri izdelki lahko nevarni. Traces se je pokazal kot zelo učinkovit sistem. Zato komisija v redbi predlaga, da bi rešili rirabo traces na vst nadzor na mejah, ne samo na veterinarski nadzor, ampak da bi to zadevalo tudi rastline in živali. Sedaj potekajo preizkusi na nekaterih točkah in upamo, da bomo lahko z harmonizacijo dosegli več učinkovitosti. Potem imamo tu mejni nadzor. To so uradni nadzori. To je povezano z javnim delovanjem, govorili smo tudi o financiranju. Mislim, da bomo financiranje še omenjali. To gre za pristojbine, ki se pobirajo na mejah. Subjekti sodelujejo pri tem, pravkar smo rekli, da imamo v predlogu tudi predlog izjeme za zelo majhna podjetja. To lahko povzroči težave, kajti ta podjetja, ki danes plačujejo pristojbine, ne bodo več plačevale te pristojbine, kar bo pomenilo, da bomo imeli manj sredstev v proračunu na nacionalni ravni. In to je treba podrobno preučiti. Sedaj pa bi ustrajal pri nečem. Erik in Michael sta to omenjala in sicer gre tu za ločevanje sistema uvoza, ko gre za živali in rastline. Gre za sistem pooblaščanja uvoza, kot sem pravkar obozložil živalskem sektorju imamo zaključen sistem. V Evropi to obstaja že nekaj časa, imamo sistem pozitivnega seznama, kar pomeni, da vse, kar ni izredno povlaščeno pri ovozu, je prepovedano. Mislim, da je v sektorju rastlin prav drugače. Imamo negativni seznam in to je odprt seznam. Vse, kar ni izredno prepovedano, je dovoljeno. Vedeti moramo, da večina naših trgovskih partnerjev dela na podlagi zaprtega sistema. To velja tudi za podružnice in tu vidite, da lahko pride do nadbitnih težav, kajti tu obstaja tveganje, da bi se eh, ne zaščitili dovolj, ko gre za izdelke iz tretjih držav. Včasih imamo celo vire za lasne uvožene izdelke zaradi fitosanitarnih razlogov. Tako da tu obstaja neravnovesje in lahko pride do izkrivljanja in mislim, da bi se morali vrniti na to in to preučiti. Potem bom to risal z učinkovitostjo nadzora. Tu vidite dve številki na prosojnici v Franciji, vidimo tri odstotke neskladnosti v rastlinskem sektorju. V zadnjih teh letih smo prišli te številke in manj kot en odstotek neskladnosti imamo v živalskem sektorju. Pri rastlinah imamo tudi zelo močne pritiske služb za nadzor na mejah, seveda bi morali imeti pritisk že vnaprej v tretjih državah, kajti teoretično imamo dokazno breme na začetku, ne pa potem, ko to pride na mejne kontrolne točke, na meje Evropske unije. Kar zadeva Evropsko unijo, tu ne vidimo nič izboljšav, ko gre za skladnost uvoženih rastlin, da bo tu vse konkretno sem naštel nekatere grožnje za naše gozdove, za naša mesta. Tu vidite palme, ki so pogosto ogrožene zaradi palmovega rilčkarja. Tako da tu vidimo, da moramo to poštevati v prihodnih pogajanjih na svetu. Tu imamo tudi uredbo o zdravju rastlin. Seveda moramo delovati zelo dobro. Potrebujemo sistem nadzora za podružnice. Seveda moramo delovati preventivno kaj ti danes delujemo bolj kurativno kot preventivno. Tako je bil strajal na način. Preden bo kdo ogovarjal, da zaprt sistem ni usklajen s svetovno organizacijo in s temi pravili, da tu ni brutalnega prekinjanja pretoka, uvoza. Če bomo uvažali rastline v Evropsko unijo progresivno, bomo seveda delali brez ovir. Potem bi na koncu omenil še sklep. Tu vidimo, da je prišlo do napredka. Ampak v rastlinskem sektorju ni dovolj napredka. Mislim, da ste verjetno to razbrali z mojih besed. Evropska unija se mora zašiti, kajti tu imamo zunanja tveganja, imamo tudi vse te trgovske partnerje. Ne gre le za Največje partnerje, ki se znajo zaščititi in to počnejo pogosto, mislim, da ne smemo na to pozabiti takrat, ko se bomo pogajali o prostotrgovinskih sporazumih z drugimi. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala vsem za predstavitve. Mislim, da se lahko vsem zahvalimo za prispevke. Sedaj pa bom dal besedo naši podpredsednici Kristi Klask ki bo naredila uvod v razpravo, ki je bila že prej napovedana. Hvala lepa, Horst eh, Schnellhardt, hvala lepa izvedecem tudi v mojem imenu. Mislim, eh, da je veliko točk, o katerih bi morali razpravljati, veliko je tudi vprašanj. In eh, prosila bi kolegico iz Kanade, da prične z razpravo, kajti nimamo le notranjega trga v Evropski uniji ampak imamo mednarodno sodelovanje in zato je pomembno, da eh, seveda tudi z drugimi državami sodelujemo. Zato vas prosim, da kar vi naredite uvod v to razpravo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, da sem lahko danes popolne tukaj z vami. Najprej bi rada povedala, da smo z veliko pozornostjo eh, prebrali eh, predlagano zakonodajo v Evropski uniji, eh, ko je bila ta predložena v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Kot veste, se tudi mi ukvarjamo z modernizacijo našega sistema varnosti živil. Imamo novo zakonodajo ki jo imenujemo akt za zdravo hrano za kanačane. Veliko je podrobnosti med to zakonodajo in vašo zakonodajo in eh, mislim, da sta obe zakonodaje zelo dobro usklajeni na številnih področjih, predvsem uh, pri tem, da temeljita na tveganju, mislim, da se srečujemo z eh, številnimi tveganji v današnjem globaliziranem svetu. Kanada torej modernizira svoj eh, sistem eh, in podobno kot vi skušamo povezati različne zakone in poskrbeti za sistem, ki bo uspešno deloval. Poleg tega uvajamo tudi više kazni za primere goljufi, kot je bilo eh, rečeno tudi danes tukaj. Poleg tega skušamo najti eh, tudi ustrezne vire eh, financiranja. Namreč, odkar je bila Agencija za varnost živil v Kanadi usklajen, ustanovljena, eh, še nismo pregledali načina financiranja te agencije in trenutno se ukvarjamo s tem. Nimamo dovolj časa, da bi govorila o financiranju nove zakonodaje, kaj ti ta zakonodaja oziroma ta eh, del, eh, ki obsega financiranje, bo predstavljen šele spomladi leta 2014. Takrat vam bom lahko dala vse potrebne informacije. Karin Barnes je na spletni strani pripravila predstavitev, kjer eh, govori eh, o podrobnostih. Sama pa bi rada izpostavila le, da je evropska zakonodaja zelo usklajena z kanadsko zakonodajo. Hvala lepa, gospa Lula Angi, za ta uvod. Mislim, da tudi imamo to predstavitev. Eh, Sekretarjat vam jo je razposlal, tako da ste si jo lahko vsi ogledali sedaj pa uh, poročevalci v senci Horst Schnellhardt v imenu ELS. Želiš še kaj dodati? Ja, uh, tudi sam bom kratek, kajti sedaj bomo zelo intenzivno začeli z delom. Dame in gospodje, mislim, eh, da je prva pripomba, ki jo moram podati, sledeča. Lahko pozdravim ta predlog. Uh, Na začetku sem bil nekoliko presenečen, eh, ko eh, sem videl, da je to tako zelo obsežen eh, predlog, pričakovali pa smo zgolj revizijo. Mislim, da bi bilo dobro, da različna področja nadzora povežemo in da jih združimo v enem dokumentu. Mislim pa, da moramo pri tem paziti, da ne bomo uh, kasneje morali popravljati preveč pravil. Ta, uh, oziroma določil, ta dokument, uh, ki ga bomo sedaj pripravili, mora temeljiti na dosedajnih določilih, hkrati pa mora omogočiti nove pravne akte in zaradi tega, se nam zdi, da je potrebno preveriti delegirane akte, potrebno natančno preveriti, ali omogočajo jasne definicije in ali ne bodo ti delegirani akti poskrbeli še za večjo zmešnjavo. Mislim, da nas čaka kar precej dela. Eh, velik problem pa vidim na področju financiranja, veliko predlogov eh, je bilo podanih kajti tukaj gre za zelo velik problem, prihajam iz Nemčije in uh, pogovarjal sem se z eh, eh, predstavniki v svoji državi, ki izvajajo uh, nadzor uh, na uh, ravni posameznih težel in zato. Se mi je takoj zastavilo vprašanje, kako pa poteka financiranje teh nadzorov kot veste, imamo v Nemčiji federalni sistem in eh, tukaj obstajajo določene pomankljivosti in zaradi tega prihaja do velikih problemov na področju financiranja in mislim, da bo to ključnega pomena pri eh, tem eh, poročilu. Veliko sodnih postopkov je bilo, veliko sodb je bilo sprejetih eh, na temo varnosti živil in res je, da. Eh, se situacija, kot je danes, ne more nadaljevati, vendar pa si bomo morali še veliko prizadevati na tem področju. Predsedujoča mi že nakazuje, da moram končati. Mislim, da ni tako zelo ključnega pomena, kaj menimo mi eh, kot poročevalci v senci. Veliko pomembneje je eh, prisluhniti vašemu mnenju. Hvala lepa. Hvala lepa, Horst Schnellhardt sedaj pa sem eh, na konec seznama uvrstila poročevalca Pirilja, če se s tem strinja. Še prej pa bi eh, dala besedo poročevalcu v senci zelenih, partu eh, Staso in potem Julie Gerling. Bart Stas. Um, erste... Imel bi pravzaprav dve vprašanje. Najprej gospodu Skeneru bi rad zastavil sledeče vprašanje. V vaši predstavitvi ste povsem upravičeno dejali, da varčevanje v državah članicah eh, vodi tudi v negativne posledice za izvajanje oziroma na izvajanje nadzora v posameznih državah članicah. Seveda pa To vpliva tudi mm, na uh, urade za prehrano in veterinarstvo. Zanima me, kakšne konkretne posledice imajo vrčevalni ukrepi na vaš urad za prehrano in veterinarstvo. Potem pa uh, k mnenju gospoda Šnelharta glede financiranja uradnega nadzora. To bo zagotovo v središču naše razprave, ko bomo pripravili novo zakonodajo. Uh, In glede tega bi rad zastavil vprašanje gospodu Pudeleju. Izhajam namreč iz tega, da bo končno izvajanje učinkovitega nadzornega sistema v rokah držav članic. Neodvisni inšpektori morajo imeti eh, državni mandat, morajo delovati eh, pod zaščito eh, države članice in morajo zagotoviti, da bodo eh, nadzori eh, neodvisni. Organizacija je lahko v posameznih državah članicah raznolika, ampak eh, nadzor se bo izvajal v državah članicah. Tako pač je. In če govorimo sedaj o prispevkih iz samega agroživljskega sektorja, o tako imenovanih pristojbinah, kako bomo zagotovili neodvisnost državnih inšpektorjev v tem primeru. Če bo financiranje nadzora potekalo z sredstvi podjetij, potem to ne sme imeti negativnega vpliva na končni nadzor, ki ga bo izvajala država članica nobenih finančnih pomislekov ne sme biti. E, nihče ne sme priti do predpostavke, da bi bilo potrebno določene sektorje manj kontrolirati kot e, druge. Hvala lepa. Sedaj pa Julie Gerling, če želi besedo. Thank you, Hvala lepa, gospa predsedojoča to je zelo obsežen predlog, zato eh, bom seveda spregovorila zgolj o določenih točkah. Eh, gospod Podele. Nekoliko se mi zdijo problematični temelji te zakonodaje. Zelo jasni moramo biti pri vprašanju, zakaj potrebujemo takšne okvirne zakonodaje, zakaj moramo vse združiti. Eh, pod eno streho. Seveda razumem, da obstaja želja po tem, ampak eh, to ni cilj sam po sebi. Dokazati moramo tudi, eh, da, bo, da se bo na ta način nadzor izvajal eh, bolj učinkovito, da bo povezan z nižjimi stroški ali kaj podobnega. Torej, povejte mi, kateri so razlogi, ki se skrivajo za tem. ta parlament, pravzaprav vsi v tem parlamentu smo si veliko prizadevali za dobrobit živali. To je tema, ki je zelo blizu našim državljanom, ki je zelo pomembna tema za naše državljane. In uh, ta prosti pretok živali se pojavlja tudi v številnih členih uh, v tej zakonodaji. In od nas se bo zahtevalo, da to sprejmemo v tem eh, svežnju, ne da bi lahko eh, to temo tudi ustrezno posamično obravnavali. Potrebujemo veliko časa, da ne bomo v tem okviru sprejeli kaj takšnega, kar eh, bi vplivalo na naša prihodna stališča glede tem, ki jih bomo morda obravnavali šele v prihodnosti. To je prva točka. Druga točka pa je financiranje. Ne bom omenila črnega premoga. Če najmanjša oziroma mikropodjetja ne bodo plačevala pristojbin, kdo jih bo plačeval? Potem pa je tukaj še načelo subsidijarnosti. E, eh, namreč eh, uvedli naj bi obvezujoče pristojbine. Mislim, da je to pravni problem. In ne vem, če bomo imeli dovolj časa, da se s to temo ukvarjamo, vsaj ne v časovnem okviru, ki je predviden za to zakonodajo. Potem pa so tukaj še kazni, tukaj se spet pojavlja načelo subsidijarnosti. Eh, če gre eh, tukaj za eh, kazenske prestupke, kako lahko potem vključimo v to zakonodajo? Mislim, da bi morali to temo kazni tudi ustrezno obravnavati. Tukaj gre namreč za zelo pomembne teme za nas. Hvala lepa. Linda McEwen in potem Sofijo Koni. Jaz sem sedela v tej dvorani in poslušala, ne bom se pretvarjala, da sem pregledala vso zakonodajo, nisem imela dovolj časa, ampak mogoče bi gospod Pudele uh, lahko razložil naslednje. V preteklih letih smo imeli dve, eh, dva velika škandala. Eh, prvi je bil škandal v Nemčiji, ko so ljudje umrli zaradi uživanja kalčkov in drugi je bil škandal z konskim eh, mesom. V drugem primeru je prišlo do goljufije, ampak sistem je zasnovan tako, da naj bi zaznal goljufije zakaj ta dva primera nista bila zaznana. Slišali smo, da obstaja razlika med nadzorom eh, nad eh, zelenjavo in nad živalskimi izdelki. Več problemov je sedaj na področju nadzora nad zelenjavo kot eh, na področju nadzora nad mesom in mesnimi izdelki zakaj nimamo pozitivnega seznama za zelenjavo, če ga imajo druge države, to me zanima. To je torej eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je vprašanje za gospoda Skenela in tukaj se nanašam na vprašanje kakovosti, gre za vprašanje varnosti hrane. Pretekli teden smo imeli razpravo na to temo, ko smo razpravljali o inšpekciji e, prašičev. Ne govorimo dovolj o kakovosti, je bilo rečeno. Kakovost, standardi kakovosti, eh, to je tukaj ključno vprašanje, ali je res, ali da je bilo pred letom 2004 vprašanje kakovosti više na seznamu prioritet. Gospod Hartman, zanima me tudi vloga eh, veterinarskega urada, eh, samonadzor eh, podjetij. Ali menite, da ti predlogi, zagotavljajo, da bodo neodvisni inšpektori izvajali nadzor, kot je dejal Bart Stas. Velika podjetja oziroma veliki distributeri ne zaupajo tem tako temu tako imenovanemu samo nadzoru in uh, lastne inšpektorje, vendar pa te informacije ne delijo z uh, državo in imajo torej lasne standarde. Ne vem, kaj o tem meni komisija. Vem, kaj se dogaja na posameznih področjih. Eh, vem, da imamo različne standarde, recimo pri biološko proizvedenih eh, bananah in številni si želijo, da ne bi imeli 25 različnih standardov na tem področju. Ali pa še več. Potem pa so tukaj eh, nadzori, ki potekajo predvsem v eh, večjih klavnicah, eh, ne pa toliko v majhnih klavnicah. Ne vem, ali bomo s tem dosegli naš cilj. Pogovarjala sem se tudi z mestnim inšpektorjem, ki je dejal, da so v preteklosti naključno eh, nadzirali tudi eh, podjetje za razrez mesa. Sedaj pa tega naključnega nadzora ni več. Do zadnjega škandala pa je prišlo ravno v eh, predelovalni industriji, torej ker je prišlo do razreza mesa, ne v klavnicah samih. Torej, kje so vrzeli? Kako bomo rešili te probleme? Danke, Linda, me... Ja, veliko vprašanj. Sofijo Kunji. Merci, Krista. Hvala, Krista. Najprej bi pozdravila pobudo kolegov Šnelarte in klase z organizacijo te pomembne konference. Kajti tu si moramo zastaviti dobro vprašanje. Čestitke in hvala. Najprej bi začela z vidikom nadzora. Vsi se zavedamo dejstva, da je današnja problematika povezana z nadzorom. Zakonodaja obstaja na vseh ranih. Sedaj pa pogrešamo le še ta vidik porekla predelanega mesa, ampak to je najpomembnejše danes. Problematika nadzora. Imela bi nekaj vprašanj. Najprej. Ali imamo nadzor na isti ravni zahtev vsake države članice Evropske unije? To pravim samo zato, ker si lahko tu pogledamo zgodovino. Ne gre le za prehrambeno verigo, tu gre lahko recimo tudi za prsne usadke. Recimo na stotne tisoče žensk v Franciji je bilo prizadetih zaradi te goljufije. Šle so recimo v zunani laboratorij nadzora, ne vem več, katera država članica Evropske unije in tam so potem dobile to potrdilo o dajanju izdelka na trg. Kako je v Evropi s tem nadzorom? Ali imamo isto raven nadzora v vseh državah članicah? Me zanima, ali imamo iste ravni zahtev ali ne bi morali imeti nadzor, ki bo poenoten v vseh državah članicah. Potem drugo vprašanje. Glede kmetijsko prehramenih izdelkov, ki prihajajo iz držav, ki niso v Evropski uniji. Kakšna je kontrola tu. Tu imam kar nekaj uh, dokumentov o tem, o bolezni, o tem, kar se je zgodilo v Evropski uniji, o smrti, o takšnih primerjih, o epidemijah takšne vrste. In sprašujem se, kako je z nadzorom v državah članicah? Ali je enako posod, ko gre za vstopanje v Evropsko unijo? Potem tretje vprašanje, sankcije. Eno je, če nadzorujemo. Ampak kako je s sankcijami? Nikoli ne bomo recimo preprečili določenih goljufi. Nekateri bodo vedno služili zaradi tega, ker niso pošteni, zlasti prepravljeni v verigi, ampak zato moramo sankcionirati. Tu smo videli ta škandal s konskim mesom, ki je bil najden v govedini. Tu smo videli, da. bodo tisti, ki so bili odgovorni, zato manj kaznovani kot gospodinstva, ki bodo to večkrat kupila za celotno družino v vele trgovinah. Torej, zastaviti si moramo prava vprašanja v pravem času. Ali je to uskljeno v vseh državah? Ali je to dovolj pomembno za to, da bodo goljufi prenehali delati? na tak način, da bodo prenehali izvajati svoje goljufije. In potem četrto vprašanje, kar zadeva ta škandal glede bakterij. Tu imamo zrna, ki imamo E. coli bakterijo, sev bakterije E. coli imamo in prišlo je do izbruha bolezni zaradi te bakterije na nemški kmetiji. Potem smo začeli pregledovati proizvajalce kumarici Španije in zaradi tega so se nekatera podjetja znašla v finančnih težavah. Podjetja, ki proizvajajo sadni zelenjavo v Španiji. Tako da ne smemo govoriti kar nekaj V okviru Evropske agencije se moramo izogniti takšnim obveščanjem, če to ni upravičeno. Kaj ti to lahko ustvari velike težave pri teh dejavnosti. To smo videli v španskem primeru. Potem pa še zadnje vprašanje, pohitela bom. Objektivno gledano, počakajte, to je pomembno. Še eno vprašanje, prosim, da odgovorite. Objektivno gledano, lahko vidimo, da smo videli na stotine pobitih konj v Romuniji zaradi tega, ker je prišlo do sprememb v tem sektorju. To konsko meso potem ni šlo v prehrambeno verigo, ker je prišlo do spremembe proizvodnje konskega mesa. In zanima me, kako je s tem na naših kmetijsko-življivskih ministrstvih. Ali niste vedeli, da je to meso, spremenjeno meso na trgu. Mogoče ste si zopet zatisnili oči to. <laughs> Ja. Z tem vprašanjem eh, Sofij, eh, kar zadeva inšpektorje, se strinjam. Eh, ali ne moremo povabiti inšpektorja iz druge države, da izvede nadzor pri nas? Na, za konec razprave pa bi dala na kratko besedo še poročevalcu. Potem pa bomo nadaljevali z drugim delom predstavitve. Gospod Pirilijo, rad bi zastavil vprašanje kanadski predstavnici. Zanima me, ali tudi kanadska zakonodaja predvideva izjemo za mikropodjetje. Zanima me tudi, eh, kako se kanadska zakonodaja ukvarja z primeri goljufi. To sta bili dve konkretni vprašanji. Mislim, da vsi veste, katero vprašanja so, biva, so vam bila zastavljena, tako da bomo še enkrat šli lepo po vrsti, gospod Pudeli. Gospa, to je nemogoče, da bi na kratko internet govoril na vsa številna vprašanja, kajti 15 minut bi potreboval za vsako vprašanje. No dobro, skušal bom povedati zelo na hitro in sicer bom šel po vrstnem redu. Najprej sankcije. Komisija nima pravnih možnosti, da bi uskladila sankcije. Komisija sodniku ne more reči 20 tisoč evrov morate izreči te osebi pet dni zaporne kazni, ne, to je nemogoče. To je v pristojnosti držav članic. Po drugi strani pa imamo pri tem osnutku besedila tudi željo in sicer v členih. Rekli smo, da bi radi, da bi bili finančni členi sorazmerni, glede na dobiček pri goljofiji. Potem pa bo vsak sodnik odločal o tem, glede na okoliščine in tako naprej. Tako da imamo tu smernice, ampak istočasno je veliko fleksibilnosti. Kar zadeva financiranje mikropodjetij izjeme, ki veljajo za mikropodjetje. Ta odločitev je zelo politična. Komisija je sprejela to odločitev, ki je zelo politična, v okviru finančne krize. Zato, da ne bi kaznovala mikropodjetij, ki nasplošno včasih pravijo, da je veliko upravnih težav, pritožujejo se, pravijo, da je veliko obremenitev zaradi dokumentacije, ki jo je treba izpolnjevati, zato ta podjetja včasih prosijo za dodatno fleksibilnost, zato da lahko delajo z manjšo količino nadzora kot v velikih podjetjih. Seveda je to politična odločitev, ta, ki se nanaša na izjeme za podjetja in seveda vemo, da kar zadeva 80 ali 90 odstotkov strank podjetij urednega nadzora, da so prav ti zajeti v mikropodjetjih. Tako da bo morala biti odločitev politična na tej ravni. Ali naj velja izjema za njih, ali naj to ponovno vnesemo v sistem, parlament in svet boste odločali o tem. Potem neodvisnost inšpektorjev. Ja, S pristojbinami bi radi zagotovili neodvisnost dela inšpektorjev z boljšim usposabljanjem in s zadostnim številom inšpektorjev. Za nas sploh ni spremljivo, da imamo obisko podjetjih enkrat na pet ali deset let. To ni pristop, ki temeli na tveganjih. Potrebujemo bolj pogoste obiske v podjetjih. Treba je določiti minimalno število In zbrane pristojbine seveda ne bodo pomenile, da bodo inšpektori plačani več. Ne, te pristojbine bodo namenjene skupnemu sklenu, ampak tu lahko vidimo, da imamo različno nacionalno zakonodajo. V nekaterih državah nacionalna zakonodaja ureja zbiranje pristojbin, to gre v splošni proračun. Ministrstvo za finance potem porazdeli ta sredstva. Bodi si preko šol, cest, bodi si preko gradnje letališč in drugega. Ali pa se to neposredno dodeli službam nadzora v drugih državah. Komisija je tista, ki to ureja, kajti tu gre za davčna področja, gre za pristojbine in to je zelo občutljivo področje. Komisija tu ne more dajati navodil državam članicam, ampak V nekaterih državah obstajajo dobre prakse, ko gre za te pristojbine, ki gredo neposredno za globalno financiranje inšpekcijskih pregledov. Tu imamo lahko najboljše laboratorije, najboljše usposabljanje, novačimo pristojne in tiste, ki so sposobni. Na tak način so inšpektori bolj neodvisni pri svojem delu. Potem rastline. Francoska kolegica je prosila za zaključen sistem, torej da damo tretji države pooblastilo za izvoz rastlin, sedaj je tako, da lahko vse tretje države izvažajo rastline k nam in si zatiskajo v šesa. Včasih. To je zgodovina. Tu vidimo, kako je bilo z sektorjem živali, z veterinari. Vedno smo imeli zaprt sistem, že vse odkar obstaja mednarodna organizacija za epizootije. Potem imamo pri rastlinah vedno odprt sistem, čeprav so nekatere tretje države ustrajale na zaprtem sistemu in tudi tu bo prišlo do politične odločitve. Ali želimo imeti zaprt sistem? Tako kot je pri živalskih produktih, tu imamo nekatera jamstva, seveda pa to ne izključuje možnosti, da imamo lahko tudi škodljive organizme, viruse, insekte in drugo na naših ozemljih. Kajti, žal, ko gre za inkubacijsko dobo, za bolezni pri rastlinah, je vse precej daljše, vse je težje diagnosticirati in tu vidimo vedno nove bolezni na evropskem ozemlju. Včasih to traja nekaj mesecev, leto, dve leti potem, ko rastlina pride na ozemlje. Tako da je to včasih težko izslediti. Potem smo slišali še eno vprašanje. Ali moramo postaviti na prvo mesto varnost ali kakovost? Gospa Okoni je omenjala uh, tudi prsne usadke. Organi za akreditacijo naj bi to potrdili, zasebno sodelovali pod nadzorom organov. Ja, ta sistem obstaja tudi pri živilih, zlasti, ko gre za ekološke izdelke, ko gre za poreklo, ko to niso uradni organizmi, ki nadzorujejo primarno proizvodnjo, ampak imamo tudi potrjene organe za certifikacijo v državah članicah, ki izvajata nadzor, ampak na področju zdravja rastlin ali na področju kakovosti označevanja, tu, kjer imamo lahko različne sodbe ali drugo, to urejajo nacionalni organi. Uradni nacionalni organi morajo imeti še naprej možnost izvajati ta nadzor, ampak s to možnostjo, če želijo, da akreditiranim organom dajo to možnost za nadzor. Ampak da bi se izognili tem težavam, lahko rečemo, da je nemški organ dal potrdilo francoskim usadkom in potem se je to izkazalo za napačno. No, ne bom govoril o tem. Ampak delo nacionalnih organov in delo mojih kolegov in inšpektorjev iz veterinarskih eh, fitosanitarnih služb je to, da poskrbijo so, da vsi izvajo isto pravila. Tako da nimamo bolj fleksibilnega nadzora v državi A in strožjega nadzora v državi B. Tako, na hitro, predsedujoče, lahko govoril še ure in ure, če bi imel dovolj časa. To je na hitro, mislim, da bo. Kollege Michael Schnicker dodal. Hvala lepa, ja, težko je na vse odgovoriti. Eh, prosila bi vas, da se prosim osredotočite na specifična vprašanja. Ja, skane. Gospod Skane. Thank you. I'll confine myself to uh, the questions directed specifically at. Ja, Osredotočil se bom na glavno vprašanje. Gospod Stas je spraševal o posledicah proračunskih rezov, kako je z delom veterinarskih uradov. Parlament je vedno podpiral delo urada za veterino in živila, ključno z nadzorom virov. Svojega generalnega direktorja in komisarja moram obveščati o tem, če nekatera tveganja niso spremljiva zaradi pomankanja virov. Seveda sem jim zagotovil, da bomo lahko pravi delo po sreznih standardih zadosnim nivojem vseh verov. Lahko storimo več ali pa manj, to ni izjem, ampak seveda smo privrčevali. Recimo en specifični primer, zmanjšali smo pogostost inšpekcijskih pregledov na področju ribištva v preteklosti. Opravljali smo periodične inšpekcijske preglede v Pacifiku pri majhnih izvoznikih. Odločili smo se, da bomo nadzorovali uvoz, da bo kakovost zelo pomembna. To ne bo več zelo prioritetno, ampak eh, smo to pravzaprav zmanjšali. Potem bi dodal še nekaj. V novem predlogu o uradnem nadzoru imamo zanimivo določbo, kjer bo parlament odigral veliko bolj aktivno vlogo, ko gre za letne programe FAO. Torej v prihodnosti Če bo ta predlog sprejet in podprt, boste imeli priložnost, da identificirate, kaj počnemo, če počnemo to pravilno dovolj pogosto in kakšne so posledice, kako bo to vplivalo na vere. Tako da bi pričakoval, da boste imeli veliko bolj strok nadzor v prihodnosti. Gospa Mekaven je omenjala kakovost. To sem omenjal zelo na kratko v predstavitvi. Pri vsem nadzoru moramo izhajati iz tvegan. Imamo nadzorne službe države članice, ki so pod znanimi pritiski, ko morajo odločati o prioritetah, se osredotočajo na vprašanja, ki predstavljajo prava tveganja za zdravje. Če morajo izbirati med varnostjo in kakovostjo, potem je varnost v spredju. Zato pogosto to vidimo pri naših inšpekcijskih pregledih, recimo na podlogu organskih geografskih označb. To je včasih manj pomembno kot vprašanje, ki so povezane z varnostjo. To v določeni meri velja tudi za goljofijo. Ne gre za to, da službe niso zadevne zaradi goljofije, ampak tradicionalno se osredotočajo na to, na usposabljanje, na varnost. Poprečni veterinari, ki delajo v laboratorijih ali v obratih za razrez mesa, mogoče niso sposobljeni, da bi urejali vprašanja povezana z goljofijami. Torej, nadzorne službe se morajo prilagoditi temu, da razširijo področje ekspertize za službe, zato da se vključijo tudi ta nova področja in ta nova vprašanja. Hvala. Frank. Najlepša hvala. Gospa McEwan želi vedeti, kako deluje veterinarski sistem v Nemčiji in zanima me tudi, ali imate dovolj izmenjave z drugimi državami članicami. Ja, z sistemom v Nemčiji sem pravzaprav zelo zadovoljen, lahko bi seveda še kaj izboljšali kot eh, na vseh drugih področjih. Izmenjava sodeluje eh, z, eh, pravzaprav zelo dobro z izmenjavo strokovnjakov. Vprašanje pa je, kako bo sistem potrebno deloval v prihodnosti in povedati moram, da 882 ne vsebuje nobenega predloga za deregulacijo eh, sistema. Eh, najbrž bodo deregulacije prišlo v okviru delegiranih aktov, tako da ne bo potreben tako pogost nadzor. Eh, sedaj pa k vprašanju nadzora na področju mesa. Eh, presenečen sem bil zaradi spremembe v 882 in sicer gre eh, za spremembo nadzora nad mesom. EFSA je v svoji študiji zelo jasno izpostavila tri točke. Lahko se izognemo določenim eh, delom nadzora. Eh, nadzor mora biti prenešen eh, na podjetja in treba je izboljšati sistem spremljanja živali od klavnice do potrošnika. Potem pa so tukaj še druga vprašanja, ki spadajo v ta svežen in uh, s katerimi se ta zakonodaja ne ukvarja. Mogoče jih uh, oziroma najbrž jih bo potrebno rešiti kasneje. Gre v večji meri eh, za študijo o stroških, kot pa za izboljšanje nadzora. Uh, gospod Borelo, no. Meni ni bilo zastavljeno nobeno specifično vprašanje, ampak rad bi se vrnil k financiranju mikropodjetij v Italiji. Smo izuzeli vsa mikropodjetja, ampak pri uradnem nadzoru se pojavlja tveganje neskladnosti v največji meri ravno na tej ravni. Zato mislim, da je pomembno izvajati nadzor eh, tudi v tistih eh, podjetjih, eh, ki so trenutno izuzeta, tudi tam morajo finančno prispevati. Najlepša hvala. Gospod Marns, želite še kaj dodati ali ne? So again, there was no question. Ja, ponovno. Nihče ni naslovil nobeno specifično vprašanje name. Kaj sem želel podariti med drugim? Treba je zagotoviti to, da karkoli bomo predlagali, mora to temeljiti na rezultatih. Kar zadeva goljofijo na področju živil ali morebitno neskladnost, se moramo to izogniti temu, da bi izgradili posebno nov sistem, ker bi se ukvarjali s tem. Če sistem obstaja, potem moramo povečati to, kar imamo pri varnosti živil In potem moramo tu poštevati podatke iz industrije, iz držav članic. Hitro je treba tu izmeniti podatke preko enega sistema. Ne izumljajmo nič novega, česar ne potrebujemo. Oblikovati moramo nekaj, kar nam bo pomagalo, tako da ne bomo delali za manj, ampak bomo to dobro uporabili tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Gospod Evan se je odrekel svojemu času eh, za govor, eh, sedaj pa še gospod Lulaj Angi prvo vprašanje se je nanašalo na izjemo za mikropodjetja v novi kanadski zakonodaji in reči moram, ja, imamo izjemo za mikropodjetja, ampak danes popovdne sem pravzaprav ugotovila, kako zelo pomembna je vloga mikropodjetij v agroživilski industriji v Evropi. Ta vloga je veliko večja kot v Kanadi. Eh, obrnite se na predstavnike Kanade in prosite za definicijo mikropodjetij, kajti s tem se sama osebno ne ukvarjam. Eh, obvestila pa vas bom natančno, eh, kakšna je definicija mikropodjetij v Kanadi. In še drugo vprašanje, kako bomo kaznovali goljufije. Ta zakonodaja se osredotoča predvsem na varnost, hkrati pa tudi na preprečevanje goljufi. In seveda to vprašanje jemljemo zelo resno. Sankcije lahko znašajo tudi do 500 milijonov dolarjev. In za določene goljofije eh, bodo lahko kazni znašale od 250 tisoč do 500 tisoč. Eh, kanadskih dolarjev. Torej, to je trenutno zapisano v zakonodaji. Če pa potrebujete več podrobnosti in če imate še dodatna vprašanja, eh, vam, jih eh, bom, vam bom odgovore posredovala kasneje. Najlepša hvala. Mislim, da bo poročevalec izkoristil to priložnost in zastavil še kakšno konkretno vprašanje. Še enkrat se prisrčno zahvaljujem vsem izvednicam, vsem, ki ste zastavili vprašanja. Sedaj pa prehajamo na drugi del predstavitve. Hvala lepa vsem. Dolgo ste morali čakati na. Um, pričetek tega drugega dela gre za vpliv predloga na nosilce življske dejavnosti in posledice za potrošnike. Predsedoval bo gospod Piriljev, ki bo naredil tudi uvod. Hvala lepa, uh, gospa predsedujoča Klas. Kot smo že slišali, še prav posebej v predstavitvi direktorja Poduleja iz eh, GD Sanko. Predlog zakonodaje Evropske komisije uvaja novosti, ki eh, bodo imele posledice za različne nosilce živilske dejavnosti. Čeprav posebej v splošnem delu gre za razširitev nadzora na vse sektorje oziroma na vsa eh, področja agroživilskega sektorja. Evropska unija želi eh, nadzor eh, osnovati na pristopu tveganja. Eh, poleg tega pa gre tudi za osredotočanje na financiranje nadzora. Najprej bi rad dal besedo dr. Davidu Calderonu, direktorju Evropskega združenja za mesno industrijo. Uh, in ta bo predstavil vpliv na nosilce živinske dejavnosti, še prav posebej na meso. Uh, Hvala lepa vsem skupaj, hvala lepa za to priložnost, da sem lahko danes tukaj z vami in da lahko tukaj predstavljam Evropsko združenje za mesno industrijo. Kot je povedal uh, že uh, eh, predsedojoči, uh, eh, Že leta opravljamo inšpekcijo na tem področju. Že uredba 882 eh, je govorila o nadzoru na področju mesa in tudi za to uredbo se ne bo nič spremenilo. Seveda pa obstajajo ključna vprašanja eh, in tudi izven Evropske unije eh, postaja pomembno tudi vprašanje nadzora nad drugimi izdelki. Kar zadeva meso, kot sem že rekel, meso je bilo že od nekdaj predmet nadzora in sicer obveznega nadzora. Tako da so nosilci dejavnosti eh, tega nadzora že vajeni in nimajo nobenih težav z eh, tem nadzorom. Vidik, ki je za nas še prav posebej eh, pomemben in ki ga je izpostavil tudi direktor Borelo, je konkurenčnost. Smo Eh, oziroma delujemo na svobodnem trgu in eh, seveda smo v konkurenčnem boju z eh, drugimi državami in z drugimi podjetji in tukaj gre oziroma tukaj igra pomembno vlogo seveda tudi nadzor in uh, tudi vprašanje goljufi in ustreznih kazni za morebitne goljufije. želimo, da bi bili kriteriji za ocenjevanje eh, podjetij natančno določeni in da ne bi bila državam članicam prepuščena možnost, da uvrščajo podjetja v kategorije glede na tveganje, ki ga predstavljajo. Natančno mora biti določeno tudi eh, izvajanje zakonodaje na področju pristojbin. Eh, kar zadeva pristojbine, ta, te naša podjetja že redno plašujejo, plačujejo. E, seveda mora biti varnost hrane e, del področja javnega zdravja in e, seveda nekdo, ki proizvaja živila, predstavlja ravno tako pomemben del tega sektorja izvajanje nadzora mora biti torej izvedeno eh, na tak način, eh, da si bodo stroške eh, delila podjetja in pa država, kajti v nasprotnem primeru ta sistem ne bi bil pravičen za podjetja. Potrebujemo seveda uraden nadzor, potrebujemo zaupanje potrošnikov v živilsko industrijo. In zaupanje potrošnikov je v veliki meri odvisno tudi od uradnega nadzora. Po našem mnenju mora eh, torej financiranje potekati z prispevkom podjetij in z splošnim obdavčevanjem kar zadeva pristop, ki temeli na tveganju, je za nas seveda eh, ta pristop eh, zelo pomemben in potrebno je seveda razlikovati med posameznimi tipi podjetij, ki so predmet nadzora. Želimo seveda, da bi bili vključeni še določeni vidiki, recimo obseg dejavnosti, Eh, potem neskladnost, ki je bila zabeležena v preteklosti, gre torej eh, za neko vrste klasifikacijo podjetij na tej osnovi, potem si želimo, da bi bili, bila predvidena tudi tveganja, ki se šele eh, pojavljajo, ne zgolj tradicionalna tveganja. Recimo v preteklih dneh se tudi v eh, tem parlamentu razpravlja o novi tehnologiji eh, na področju eh, svinskega mesa. O tem je glasoval tudi parlament. Komisija je pred kratkim podala pre predlog in zaradi tega potrebujemo tudi sistem, ki bo vključeval eh, tveganja, ki se na trgu šele pojavljajo. Eh, komisija mora biti torej sposobna dejati, ja, ta sistem teh tvega ne vključuje in zato ga je potrebno ustrezno eh, spremeniti. Naslednji vidik, ki se nam zdi izjemno pomemben, se nanaša na preglednost. Podjetja nimamo nobenih težav, z objavo eh, podatkov, ki so nam na voljo. Evropska zakonodaja že več let eh, predvideva, da je odgovornost živil v prvi vrsti v rokah podjetij. Torej podjetja so tista, ki nosijo to odgovornost in s tem nimamo nobenih težav. Vendar pa je pomembno tudi, da se uporabljajo ustrezni podatki. Kajti, ko govorimo o preglednosti, ne govorimo o tem, da bi skrivali probleme, eh, ampak eh, gre za to, da je potrebno eh, podatke tudi ustrezno tolmačiti. Namreč v trenutnem uh, tolmačenju se uradni nadzor uporablja kot sredstvo za določanje goljufi. Seveda je potrebno goljufije prepričevati, vendar pa obstajajo tudi določene neskladnosti v eh, podjetjih, eh, ki jih inšpektori ugotovijo, ampak to morda niso neskladnosti, ki so v popolni odgovornosti podjetij gre mogoče za prilagajanje zakonodaji, za proizvodne postopke, eh, ki jih je moč izboljšati eh, za pomočjo inšpekcij z različnimi študijami in tako naprej. In eh, tako inšpekcija lahko koristi tudi podjetju, ki lahko na ta način izboljša svoje dejavnosti in poskrbi tudi za večjo skladnost z zakonodajo. Torej, nobenih težav nimamo z objavo podatkov, ampak ti podatki ne smejo biti negativno uh, tolmačeni. Kajti eh, to lahko ima zelo, zelo negativen vpliv na podjetja in mislim, da je tudi to potrebno ustrezno obravnavati. Ne gre za pomankanje preglednosti, gre bolj za pristop k tolmačenju uh, objavljenih podatkov. Uh, kot sem že prej dejal, eh, je seveda potrebno zelo natančno definirati tudi goljufije, kajti potrebno je ločevati med goljufijami in pa neskladnostjo. Potem pa je tukaj financiranje in videli smo, da trenutni predlog predvideva dva načina financiranja. Po eni strani gre za dejanske stroške nadzora, toliko torej koliko nadzor stane, po drugi strani pa gre za stroške, ki nastanejo zaradi tega, ker je podjetje predmet nadzora. Zato potrebujemo natančno določen eh, prispevek, eh, pristojbin, ki jih plačujejo podjetja, eh, ki eh, so vedno ocenjena za skladna. Torej, za takšna podjetja potrebujemo minimalne pristojbine, kajti ni, ni na strah inšpekcije ali pa eh, pogostosti inšpekcije, ampak menimo, da si podjetja eh, pri katerih je vedno ugotovljena skladnost z zakonodajo, zaslužijo minimalne pristojbine. Potem pa je tukaj še samonadzor in tega samonadzora je v podjetjih veliko in tudi ta samonadzor je potrebno upoštevati ne zgolj za vidika financiranja. Gre za samonadzor, eh, ki poteka na različnih področjih, eh, recimo poteka uradna inšpekcija na veterinarskem področju. Eh, podjetja pa, pa pripravljajo zelo specifične analize, izvajajo zelo specifičen nadzor. In zato bi bilo potrebno pri inšpekcijah, ki imajo isti cilj, eh, tudi eh, te podatke upoštevati. Da bi znižali stroške nadzora, pa zahtevamo, da se določeni deli nadzora opravljajo tudi strani eh, tehničnega osebja, ki je seveda ustrezno izobraženo, ne eh, pa na vsak način za strani veterinarskih inšpektorjev. Na ta način bi bili tudi stroški nižji. Najlepša hvala. Hvala lepa gospod Calderone. Sedaj smo prisluhnili eh, situaciji na področju mesne industrije. Sedaj pa prehajamo na drugo pomembno področje in sicer na semena in eh, rastline. Eh, veliko je vlagan na tem področju v raziskave, v razvoj. Na ta način želimo izboljšati kakovost eh, sadja in zelenjave, ki se znajde na, naše mis, na naših mizah. Eh, sedaj pa dajem besedo gospodu Masimu Biloniju, ki predstavlja Evropsko seminarsko združenje. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Danes bi se najprej rad v imenu seminarskega združenja zahvalil, da sem lahko danes tukaj in da lahko eh, podam eh, svoj prispevek na temo semen in rastlin. Eh, govorim v imenu Evropskega seminarskega združenja vendar pa bom predstavil tudi konkretne primere in bom skušal spregovoriti tudi o konkretni situaciji v eh, italijanskem podjetju, ki spada med eh, majhna in srednje velika podjetja, tako da bomo videli, kakšne so posledice eh, nadzora v praktičnem pogledu. Naj, naj, naj vam najprej predstavim eh, seminarski sektor v Evropi. Eh, vključuje 7000 podjetij, 70 odstotkov spada med eh, mikropodjetja in predstavljajo tržno vrednost eh, 8 milijard evrov. 50 tisoč uh, oseb uh, je zaposlenih uh, in veliko na področju uh, raziskav in ta podjetja ogromno prispevajo k uh, področju razvoja in raziskav in zaradi tega je Evropska unija uh, na prvem mestu, kar zadeva izvoz uh, semen. Seme eh, je proizvod, ki predstavlja dodano vrednost. Iz eh, enega kilograma semen lahko proizvedeš 500 eh, kilogramov koruze ali pa 3 do 9 milijonov kilogramov paradižnika. Torej, je učinek semen eh, precej eh, širši, kot si morda mislimo. In zaradi tega eh, se lahko eh, okrepijo tudi problemi, recimo, ko gre za različne parazite in tako naprej. Naj nakratko predstavim združenje, ki ga predstavljam. To je oziroma ne vem, na kratko predstavim podjetje, ki sem ga prej omenil, gre za podjetje, ki proizvaja uh, semena za riž. Gre za združenje 13 uh, eh, kmetovalcev, uh, ki se nahajajo na različnih območjih uh, Italije. Uh, ulaga v proizvodnjo novih vrst in se ukvarja z proizvodnjo eh, semen v celotni Evropi, ter se ne ukvarja zgolj z samo proizvodnjo semen, ampak tudi z certifikacijo, z predelavo in z prodajo teh semen v celotni Evropi. Uh, spada med mikropodjetja, eh, namreč njen dobiček znača 9 milijonov evrov. Torej, to podjetje ni pravo mikropodjetje, je pa zelo blizu mikropodjetju. Prizadevamo si za kakovostno proizvodnjo. In uh, hkrati se osredotočamo tudi na specifične uh, vrste riža. Recimo uh, v Italiji potrebujete posebno vrsto riža za pripravo rižote, v Španiji posebno vrsto riža za pripravo paelje. Seminarski sektor je zmeraj bil predmet eh, evropskega nadzora eh, in sicer že več kot 40 let in nadzor se je zmeraj osredotočal na kakovost izdelkov eh, in na to, da bi bili izdelki zdravi in da bi jih bilo lahko tudi identificirati. Ko govorimo o nadzoru, o čem pravzaprav govorimo? Najprej eh, gre eh, za nadzor na polju, torej tam, kjer eh, se seme goji. In tam je potrebno ugotoviti že, ali so prisotne kakšne bolezni, paraziti in tako naprej. Potem, se ta semena eh, skladiščijo in tam pride do naslednjega nadzora, kjer eh, se ponovno preverjali so prisotni kakršnikoli pantogeni eh, elementi. Potem pa je izveden še en nadzor, preden se proizvod da na trg in šele, ko so izvedene vse te eh, tri stopne nadzora, eh, je seme pripravljeno za trženje. Torej gre za popolno sledljivost in kmetovalci, eh, ki gojijo semena, vedo, oziroma eh, proizvajalci, ki kupujejo semena, vedo, da se lahko zanesejo na kakovost eh, teh semen. Za nadzor plačujemo približno 450 tisoč evrov na leto, to je približno 5 odstotkov našega dobička. Kateri so cilji uradnega nadzora? Uradni nadzor je po našem mnenju zelo koristen, kajti na ta način so vsi nosilci dejavnosti eh, enaki. Poleg tega ta uradni nadzor tudi zagotavlja zaščito potrošnikov potrošniki vedo, da se lahko zanesijo, da bo proizvod kakovosten. In eh, tudi sledljiv. Poleg tega lahko z temi nadzori poskrbimo tudi za to, da se izognemo določenim eh, boleznim. In če ne bi bilo nadzora, ne bi mogli zavreti že v sami, oziroma zatreti že v sami kali razvoja določenih bolezni. Če bomo v prihodnosti imeli večjo usklajenost v zakonodaji, potem bo prišlo do do usklajenosti pravil za vse države članice Evropske unije v okviru Urada za prehrano in veterinarstvo in to bo koristilo eh, majhnim podjetjem, kot je recimo naše, kajti zagotovo je zelo koristno, če veljajo znotraj Evropske unije enaka pravila. Naše podjetje izvaža. Eh, riževa semena v vse države članice Evropske unije. In sicer ta izvoz predstavlja 60 odstotkov, uh, izvažamo pa tudi uh, izven Evropske unije, ta izvoz pa predstavlja 5 odstotkov. Potrebujemo poenostavitev ne želimo previsokih stroškov za opravljanje našega dela in mislim, eh, da bi bilo to mogoče z prenosom določenega nadzora na seminarska podjetja sama, seveda pod uradnim nadzorom eh, države. Gre za nadzor strani eh, laboratorijev, ki so seveda neodvisni in priznani na ta način bi lahko že pred eh, pričetkom proizvodnje semena ugotovili, ali je eh, seme kakovostno ali ne. V nasprotnem primeru pride do eh, ugotovitve, da je seme neuporabno šele, ko je že prišlo do vseh stroškov povezanih z nadzorom. ključen nadzor eh, pa eh, mora seveda dopolnjevati eh, nadzor v podjetjih in to bi koristilo vsem podjetjem, ki bi na ta način lahko imela učinkovit nadzor in zato ne bi potrošila preveč sredstev. Naj opozorim, da je 70 odstotkov vseh seminarskih podjetij mikropodjetij, In eh, če bodo ta mikropodjetja izvzeta, bi to pomenilo veliko više stroške za vsa ostala podjetja. No, naslednji del bom preskočil, kar zadeva sledljivost. Eh, je potrebno zagotoviti minimalno kakovost vseh semen. In e, zato je potrebna usklajenost vseh podjetij, ki proizvajajo semena. V primeru riža uh, se tukaj pojavljajo določene težave, kajti v Italiji imamo obvezo, da se seme proizvaja uh, pod uh, imenom uh, tipa uh, riža. Uh, Eh, in eh, to pomeni, da bi morala inšpekcija ugotoviti tudi, ali so semena dejansko eh, tistega tipa, ki je naveden. Ta nadzor mora biti poenostavljen in mora zagotoviti usklajenost pravil v celotni Evropski uniji. Potrebno je zagotoviti kakovost in sledljivost na, celotnem, eh, na področju celotnega seminarskega sektorja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Slišali smo, eh, kakšne so različne stopne nadzora, preden eh, se semena pojavijo na trgu. Poleg tega smo ugotovili tudi, da imajo semena visoko dodano vrednost, torej so zelo, zelo pomembna. Sedaj pa prehajamo k eh, prispevku gospoda Luka Petersa, je vodja delovne skupine pri združenju Kopa Kočeka za fitosanitarna vprašanja. Gre za vpliv na mikropodjetja, pogledi evropskih kmetov in pa kmetijskih zadrug. Tukaj gre za vpliv uradnega nadzora še prav posebej seveda na mikropodjetja. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Vesel sem, da ste povabili Kopa Kogeko, ki predstavlja evropske kmete in pa kmetijske zadruge. Številni naši člani, kot veste, so majhne srednje velika podjetja in so odvisna od eh, predlogov v zvezi z eh, finančnimi posledicami uradnih nadzor za majhne srednje velika podjetja. Eh, kot predsednik delovne skupine Kopa Kogeka bi rad čestite Evropske komisiji za pregled uradnih nadzor, kajti učinkovitost in pa nepristranskost, nepristranskost uradnih nadzorov sta poglavitnega pomena za kmetovalce in pa za kmetijske zadruge. Mi vsi prizadevamo za to, da bi potrošniki v Evropi in po celem svetu dobili zdravo in varno hrano. Evropski kmetovalci in pa kmetijske zadruge se soočajo z vedno večjo konkurenčnostjo, ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi eh, v, odnos, tudi v odnosu do enosilce dejavnosti v tretjih državah, zato da bi bili skladni z visokimi standardi proizvodnje. Pa še na konkurenca je seveda vidik, ki pomaga k temu, da bi bili bolj inovativni in da bi bili kos prihodnim izzivom, tako kot so naprimer varna hrana, podnebni in pa okoljska vprašanja. Toda konkurenca deluje dobro, če eh, veljajo enaka pravila za vse nosilce dejavnosti, vključno s tistimi iz tretjih držav. Tukaj je eh, razsežnost eh, konkurenčnosti, ki presega notranji trg. In kmetovalci obžalujemo, da sedani pregled eh, tega vidika eh, ne odraža. Nekateri naši poglavitni partnerji še vedno koristijo javno financirane uradne nadzore. Poleg tega je pogosto tako, da morajo evropski nosilci dejavnosti plačevati za nadaljne uradne nadzore, ki jih eh, uvajajo tretje države, ko izvažajo na njihov trg. Torej, mi moramo plačevati dvakrat za Evropsko unijo, pa tudi za uradne nadzore sredih držav. Če se breme plačevanja eh, dejanskih stroškov prenese na nosilce dejavnosti, ne glede na velikost, je kontraproduktivno eh, za eh, konkurenčnost podjetjih. Uradne, uradni nadzori morajo biti razumljeni kot javne storitve, za katere mora biti odgovoren davčni sistem. In zato zavračamo obvezni sistem pristojbin, ne glede na velikost podjetja danes še ni bilo omenjeno, ampak številne bolezni, tako živalskih kot rastlinskih, pridejo v Evropo preko turizma, preko popotnikov. Tega danes še nihče ni omenil. Ampak kje je, prispe, kje je njihov prispevek k sistemu uradnih nadzorov? Prepričani smo, da je izuzetje mikropodjetij iz eh, stroškov uradnih nadzorov nesporno vidik, ki ga moramo ohraniti to, da To bi morali razširiti na vse nosilce dejavnosti v Evropski uniji, ne glede na njihovo velikost. Majhne srednje velika podjetja so srce evropskega gospodarstva. Izuzetje, njihovo izuzetje je nesporno skladno s strategijo Evropske komisije eh, Evropa 2020 in pa s sorodno politiko o, mini, o zmanjšanju regulativnega bremena za majhne srednje velika podjetja, zato da bi spodbodli njihovo konkurenčnost. Glede na številke Eurostata je delež eh, mikropodjetij razmeroma nizek glede na skupni promet eh, sektorjev, ki jih uradni nadzori najbolj eh, prezadanajo. Na splošno v Evropski uniji majhne srednje velika podjetja predstavljajo zgolj 5 odstotkov skupnega prometa teh sektorjev. Vključena so številni MSPI, ampak če si pogledate skupni promet, potem vidimo, da gre tukaj zgolj za 5 odstotkov, eh, ki jih predstavljajo MSP-jo. Eh, imamo nedelujoče, nedobro delujočo prehrambeno verigo in evropski kmetovalci in pa eh, kmetijske zadruge ne bodo mogli prenesti teh povišenih stroškov na vzdolj. Že tako so vstopni stroški višji in a, a, naši profiti so nižji. In bojimo se, da bodo stroški inšpekciji. A, prenešeni na kmetovalce in kmetovalci stroškov eh, ne morajo eh, teh eh, povečanih stroškov nikomu več prenesti natančno moramo spremljati da razvoj, da bi se izognili temu, da ne bodo potem prizad, najbolj prizadeti tisti nosilci dejavnosti, za katere ne veljajo nobene, nobene odstopanja. To, da že vedno mislimo, da morajo oblasti, uradni organi prevzeti odgovornosti. nobenih spodbudni žal, da bi um, uh, pristojni organi izvajali um, na, uradne nadzore na najbolj učinkovit način. In zato se bodo stroški vedno porivali v smeri proizvajalcev. In to ni spremljivo. Res je, da morajo nosilci živilskih dejavnosti eh, nositi obveznost za zagotavljanje zdrave hrane. To, da ne morajo samo nosilci živilskih dejavnosti nositi stroškov za uradne nadzore. Zelo se bojimo, da če bi imeli sistem zbiranja davkov, kot ste ga omenili, potem bi enostavno zmagalo denarja. Naj vam podam nekaj konkretnih primerov o tem, kaj se dogaja na uh, uh, kmetijskih podjetjih. Uh, Kmetovalci so tako in tako že predmet številnih nadzorov eh, tekom leta in to zahteva veliko časa in virov. Mislimo, da bi bilo moč eh, nadzore združiti in tako bi bolj učinkovito uporabljali vire. Kmetovalci pogosto sodelujejo in pa zadruge pogosto sodelujejo pri prostovoljnih eh, kakovostnih schemah um, za skladno sa standardi Evropske unije in ti včasih te standarde celo presegajo. Um, in um, takšne scheme eh, eh, preverjajo oziroma nadzirajo neodvisne tretje strani. Kaj pa se, se potem zgodi v ranem življenju je sledeče. Naslednji dan pa potem pride pristojni organ znova eh, na eh, kmetijski obrad in preverja iste dejavnosti. Vsem bi moralo biti jasno, da integracija teh zasebnih nadzorov in uradnih, uradnih nadzorov bi moralo biti nekaj, kar je možno. Lahko bi prihranili veliko denarja, če bi sodelovali, tako bi bili tudi bolj učinkoviti in pa bolj koordinirani. In to ne velja samo eh, za razmerja med eh, pri, eh, pristojnimi organi, to velja tudi za uh, strani za uradno certifikacijo. Podpira podpiramo eh, koncept preglednosti in pa harmonizacije. To je vključeno eh, v predlogu tako za nosilce dejavnosti kot za oblasti. Nesporno si želimo dobro delovanje notranjega trga in pa to, da bi se posod po Evropski uniji delile dobre prakse eh, in pa učinkovitost. Naj sklenem, zagotoviti moramo pravila, ki bodo zagotavljala konkurenčnost evropskih metovalcev in pa eh, kmetijskih zadrug, vključno z mm, boljšo, pametnejšo in inteligentnejšo uporabo eh, razpoložljivih virov, pri tem pa bi še vedno zagotavljali visoko raven proizvodnih standardov kmetovalci in pa eh, zadruge potrebujemo eh, parlament, svet in komisijo, da se v pregledu eh, sistemoranih nadzorov tu dejansko tudi močno podari. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, doktor Peters. Slišali smo eh, zanimive misli in gotovo bodo tudi dobra podlaga za razpravo sa poslanci. Sedaj pa dobi besedo doktorica eh, Ruth Will iz Evropske potrošniške organizacije Bojk. Izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se odboru in vi za povabilo na današnji sestanek, kajti radi bi predstavili nekaj vidikov iz vidika potrošnikov. Marsikaj je bilo že vključeno v osnutek zakonodajnega predloga. Nekatere stvari pa se bolj širše nanašajo na nadzorne, na uradne nadzore. Torej, na hitro bom šla skozi nekaj točk. Ko govorimo o ohranjanju zaupanja potrošnikov vzdolž prehrambene verige, smo slišali za številna področja, kjer je bilo zaupanje potrošnikov zelo pretreseno v zadnjem času. In če si želimo, da bi eh, ohranili zaupanje, je potrebno izvrševanje eh, Pomembno je, da so pristojni organi neodvisni, pa tudi vsi drugi organi, eh, katerim so delegirane dejavnosti. Bistvenega pomena je, da imamo redne eh, revizije, tako da se preverja, ali organi pravilno opravljajo svoje naloge. Ne gre samo za to, kdo izvaja inšpekcije. Gre tudi za vprašanje, kaj in koga naj bi pokrivali. Spomnite se eh, krize konjskega mesa, eh, to vedno znova omenjamo, ampak to zato, ker je bil to zadnji veliki škandal v Evropi. In to povdarja potrebo potem, da je treba registrirati vse uh, akterje. Ti škandali so osvetlili, kako dolga in kompleksna je prehrambena veriga in da res moramo zagotoviti, da so vsi posredniki, vsi udeleženi predmet eh, oziroma spoštujajo pravne eh, zahteve. Seveda se strinjamo, da bi morali usmerjati eh, vire in sicer v tiste podjetniške dejavnosti, ki so najbolj tvegane, ampak govorimo o tveganjih. In večkrat ste omenili, tudi to, da bi morala tveganja vključe, vključevati tudi tveganje um, eh, zavajanja uh, poleg um, škodovanja zdravju. Treba je zagotoviti, da je hrana takšne kakovosti, ki je potrošniki eh, eh, pričakujajo in sicer eh, kot dodatek k skladnosti za eh, nadzori varne, varnosti hrane. Zadnji škandali so poudarili pomen tesnega sodelovanja in pa komunikacije med državami članicami. In seveda je bistvenega pomena, da delimo eh, informacije, eh, da si države članice pošiljajo informacije, kot je povdaril predstavnik Združenega kraljestva. Potrebujemo močen in učinkovit sistem, ki omogoča hitro izmenjavo informacij in podatkov med državami članicami in to vsebuje tudi predlog Evropske komisije. Hitro širjenje informacij o potencijalnih tveganjih lahko morda um, zatre škadal v kali oziroma uh, prepreči problem. In tako lahko uh, omejimo uh, tveganje vzdolž celotne verige. Uh, Bistveno je, da imamo komunikacijsko omrežje med državami članicami, ko se nekaj identificira, ko se določi potencijalno tveganje. Eh, morajo, mora steči kolesje in javnost je treba hitro obvestiti, tako da lahko začnemo izvajati ukrepe. vsi govorniki danes spregovorili o financiranju uradnih nadzorov. In to bo zelo pomembna točka razprave o naslednjih tednih in mesecih. Seveda se vsi strinjamo, da je zelo pomembno, da imamo dovolj um, zadostno financiranje za uh, izvrševanje prava. Um, in komisija uh, predlaga zbiranje pristojbin uh, eh, in sicer uh, v širši paleti podjetij. Uh, osredotoča se tudi na preglednost eh, in pa na zbiranje pristojbin in pa na izračun pristojbin. Tudi to je zelo pomembno. To mora biti kar se da pregledno, zato da bi zagotovili, da pristojni organi ostanejo neodvisni ali pa da ljudje ne bodo imeli občutka, da niso več neodvisni pristojbi ne, morajo, morajo biti uvedene na takšen način, da predstavljajo spodbudo za skladnost. Eh, bonus malus sistem je omenil nekdo. Tisti, ki, so, ki delujejo skladno s pravom, tisti morajo imeti koristi od zniženja pristojbin. In velja tudi obratno. Če a, eh, a, eh, vedno kršite predpise, potem se bodo tudi vaše pristojbine zvišale. Pojavlja si še eno vprašanje in eh, to ste omenili vsi danes, namreč eh, izuzetje mikropodjetij. Govorili smo o eh, pristopu na podlagi tvegan za uradne nadzore. Vemo, da mikropodjetja moramo upoštevati. Ne razumemo, zakaj bi imeli Eh, zakaj ne bi imeli pristopa na podlagi tvegan, ko gre za izračun eh, pristojbin? Ne morda bi se morali o tem pogovoriti v odboru. Pa še nekaj besed o nenapovedanih inšpekcijah. To je zelo pomembno za nas. Predhodno opozorilo bi uh, moralo biti podano samo v izjemnih okoliščinah. komisija zelo um, odprto. Pošlja zelo odprta vprašanje, okoli, v katerih okoliščinah uh, mora, morajo biti inšpekcije napovedane. Če inšpekcije napovejo vnaprej, če tudi samo nekaj ur vnaprej, uh, Eh, uradnik morda ne bo dobil resničnega vtisa o normalni poslovni praksi. Zato je zelo uh, nujno pojasniti, kaj so uh, izredne okoliščine, ko se nadzor, uh, ko se nadzor napovi naprej in ko, uh, zato, da bo pač določena oseba iz podjetja na kraju samem. Številni ste omenili tudi sankcije tudi komisar Borš je večkrat eh, dejal, da se eh, kaznivo dejanje ne smijo izplačati in to je res. Eh, potrebujemo strožje kazni, tako da bodo odvračilne za goljufive in pa um, zavajajoče prakse. Hkrati pa mora biti pristop koherenten in pa Eh, mislim, moramo konferentni pri tem, kako bo to delovalo v praksi. Kakšna je tukaj vloga komisije? Morda bi lahko razvila eh, smernice za države članice, kajti eh, zakoni se uporabljajo ali izvajajo različno v državah članicah. Če bi imeli določene smernice, potem bi lahko zagotovili, da bodo države članice na koherente način uporabljale pravila. In še zadnje vprašanje je preglednost eh, skladnosti. Eh, to je vprašanje, ki je tudi za nas pomembno. Če ne zagotavljamo preglednosti skladnosti, potem potrošniki ne bodo imeli zaupanja v agroživilsko verigo. Podpiram to, kar je povedal predstavnik Združenega kraljestva. On je omenil eh, sistem točkovanja oziroma ocenjevanja. Eh, ta sistem poznajo tudi druge države članice, naprimer Danska. Eh, nekatere države razmišljajo o uvedbi takšnega sistema. Tudi tretje države imajo takšne sisteme in raziskave kažejo, da so na ta način znižali število primerov okužbi za strup storitev eh, v teh državah članicah. Pomembno je, da imajo potrošniki informacije o standardih, eh, eh, o, sklando, o skladnosti. Od tega bi imeli koristi tako potrošniki, kajti lahko sprejemajo obveščene odločitve o tem, kje bodo kupovali hrano in kje bodo jeli koristi pa bi od tega imeli vsi, kajti na ta način bi lahko zvišali standarde. Torej, koristi bi bile uh, večstranske. Države članice bi morale razkriti rezultate svojih nadzorov. Toda tudi prehrambena industrija bi morala prikazati te rezultate in posredovati te informacije potrošnikom, tako da bi ti uh, lahko spremljali odločitve na podlagi informacij. Glede na današnjo razpravo imam občutek, da imamo tukaj številne stvari, o katerih eh, moramo razmisliti. Sodelovali bomo v naslednjih mesecih in eh, naš prispevek bo konstruktiven. Žal pa moram sedaj zapustiti dvorano in ne bom več mogla eh, sodelovati pri razpravi. Če pa imate še kakšno vprašanje, se prosim obrnite na nas. Hvala lepa. Prima di passare la parola alla... Pridan Dam besedo predsedujoči Kristi Klas, bi se rad zahvalil uh, gospe Will za predstavitev mnenja potrošnikov. Zanima, me, kakšen, zanima nas, kakšen je njihov odnos eh, do nadzora nad različnimi proizvodi, ki se prodajo v Evropski uniji in ki v Evropsko unijo prihajajo iz tretjih držav gospa Klas. Hvala lepa. Slišali smo zelo dobre, dobra opozorila in marsikaj sedaj bolj razumemo. To smo slišali sedaj tudi z druge strani eh, mize. Mislim, da smo na skupni poti eh, do doseganja cilja. Poročevalci v senci, kolegice in kolegi, ima kdo kakšno vprašanje? Gospod eh, Šnilhavca je javil gospa Linda McKeven tudi. Izvolite, Horčnilhat. Hvala lepa. Zelo zanimivi so bili uh, uh, prispevki. Um, Lotev bi se še enega vprašanja. Informacija za javnost. Marsika je bilo že povedanega. Slišali smo celo paleto stališč. Zadnjo govornico bi rad vprašal sledeče. um, ali so združenja ali organizacije eh, tiste, ki jih določena podjetja financirajo, da vas pravim nekoliko v težave in potem eh, objavljate določene stvari. Dajali ste, da bi morali ločevati med prekrškom in goljufijo. To tudi razumem. Ali je goljufija potem nekaj, kar bi morali javno predstaviti, prekrška pa ne. To je zame nekoliko vprašljivo, kajti jaz ne želim reči, da sumimo sedaj vsa podjetja, da goljufajo. Tega suma sploh nimam. Uh, Zato se mi zdi splošno objavljanje rezultatov uradnih nadzorov zelo nevarno in na ta način lahko tudi ogrozimo podjetje. Strinjam se z vami v zvezi s tem. Ampak kje poteka meja? Kdo dovoljuje nadzorniku, da nekaj eh, objavi, kar ogroža podjetje? Kajti takšne objave so gotovo škodljive za podjetje. Um, žal je zadnja govornica morala eh, zapustiti sestanek, ampak sistem na Danskem je preprečil številne zastrupitve. Eh, ampak v Nemčiji tudi nimamo zastrupitev s hrano. In pravzaprav ne vidim povezave med eh, tem sistemom, ko se objavijo imena podjetij, kršiteljev in pa med številom zastrupitev. Ampak zanima me vaše mnenje. Kaj bi rekli vi? če bi se tak sistem uvedel. Dobro, torej, eh, ločevanje med goljufijo in prekrškom. Nekaj se objavi, drugo ne. Vaše mnenje v zvezi s tem me zanima. In drugo vprašanje, če vas kontrolirajo, če vas nadzirajo, ali bi si želeli več informacij se strani nadzornega organa, kako lahko določene stvari spremenite? In ali vam podajo te informacije, ali torej uh, sodelujete z nadzornimi organi, ali pa uh, nadzor poteka na ta način, da ni veliko steka. Hvala lepa. Naslednja je Linda eh, Makivan in potem Brita Reimers. Um, ja, dvoje sem želela omeniti. Najprej glede tega, kar je rekla gospa Bil, da bo jasno, kateri gospodarski subjekti so v uredbi, ali so to posredniki v mestni industriji ali ne, ali so to sami posredniki ali ne, mislim, da ti niso zajeti v področju porabe sedanje zakonodaje, ko gre za gospodarske subjekte v tem področju. Če lahko odgovorite na to, potem drugo, govorili smo o pomembnosti nenapovedanih inšpekcijskih pregledov. Pogostost pregledov je pomembna, ne gre le za nenapovedane preglede. Verjetno je bilo v preteklosti obratih za razrez mesa zelo veliko obiskov in če imamo nenapovedan obisk po petih letih, to nič bolje kot napovedan obisk po petih letih. O čem govorimo tu? Hvala. Hvala lepa, Brita Reimers. Um, želim, eh, zanima me mnenje strani uh, proizvajalcev. Torej, če pride do uradnega nadzora pri vaših obratih, kako, kakšen je tukaj poseg v vsakodnevno delo in kakšni so stroški povezani s tem? O tem se sploh še nismo pogovorili, ampak tudi to je treba upoštevati. Uh, sama sem kmetovalka in vem, uh, da moram imeti vsak dan pri delu v glavi vse predpise, jih obladati in spoštovati. In če pride potem nadzor, potem pride eh, nadzornik za eno specifično zadevo, eh, več ta nadzornik ne bo počel. In seveda je nadzorov velik. In ko govorimo o učinkovitih nadzorih, potem mislim, da bi morali upoštevati tudi ta vidik, kakšni so posredni stroški za kmetovalce zaradi uh, teh nadzorov. Morda bi lahko še ta vidik osvetlili. Hvala za to vprašanje. Vidim, da nihče drug ne želi besede, ampak eh, sama bi se rada pridružila z enim vprašanjem. Sedaj se prepiramo že celo popovdne tudi o financiranju nadzorov. In eh, pravkar je gospod Borilo dejal, da je treba razlikovati med um, nadzori, ki imajo določene gospodarske posledice in drugimi nadzori. Ampak kaj je s tem mišljeno? Oziroma, eh, kateri, kateri nadzor ima gospodarski uspeh? Gospod Calderone je omenjal eh, podjetja za predelavo mesa. Pravzaprav želimo varnost, to želijo vsi potrošniki. Ampak kje je tukaj eh, nadzor za gospodarskim uspehom? Potem pa je gospod Calderone oziroma gospod Beloni eh, poročal iz vidika seminarjev in potem se mi je posvetilo. Tukaj gre za nadzore z eh, gospodarskim uspehom. Če imamo certificirano seme, potem je to čisto na vrhu na trgu. In potem ste zahtevali tudi eh, priznanje lastnih certificiran. In tukaj sem si potem pribeležila vprašaj. In potem sem si samo odgovorila in zanima me, če se strinjate z mano. Če imamo uh, neko seminarsko podjetje, ki ima certificirano seme na trgu, če moje seme ni dobro, če je, eh, ima bolezni in tako naprej in če ni dobro, potem tega semena v prihodnje ne bom več mogla uh, prodajati. Uh, Torej, če imam certifikat in sem na trgu, potem je to tudi gospodarski uspeh. Torej, me, me zanima, oziroma v mojem interesu je, da obstajajo uradni nadzori in da imam tudi lastni nadzor. In gospod Peters, številna uh, majhna podjetja uh, na področju kmetijstva so predmet številnih posamičnih nadzorov. Uh, o tem je spregovorila tudi gospa uh, Reimers. Uh, sem poročevalka za uh, trajnost uh, zaščitnih sredstev za rastline. Ja, zahtevamo certifikate, treba je dokazati uh, trajnost in potem so tukaj še številni nadzori za uh, kmetije, potem je tukaj še ena vzkrižna skladnost in tako naprej. Kako bi lahko to koordinirali? Brita Reimers pravi, da je vsak nadzornik pristojen za, en specifi, za eno specifično področje. In sedaj se obračam na komisijo. Obstajati mora neka možnost koordinacije. Morali bi imeti nekak eh, nadzorni dnevnik, kjer je zabeleženo, da so bile določene stvari že eh, pregledane. Gre za vprašanje boljše koordinacije. Horst Schnellhardt eh, želi besedo. Hvala. Imel bi jasno vprašanje za komisijo. Finance so problem. Kako organ določa uh, pristojbine, ki pokrivajo stroške? Kakšne so tukaj številke? Ko nek organ preiskuje, mora biti napisano, to stane tisoč evrov. Kako se potem to izvaja? Kako je to pri drugih podjetjih? Tam piše morda 500 evrov za kritje stroškov? Ali pri vsakem objektu določate vsoto, ki pokrije stroške? Ali se to določa na nekem območju? Da rečemo, naprimer na tem področju je treba pridobiti tisoč evrov. Ampak ti nadzori morajo prenesti tudi določeno vrednost. Torej, s tem imam določen problem. Ja. Najprej bom dala besedo zadnjim penalistom. Šli bomo kar po vrstnem redu. Gospod Calderon, prosim, da začnete. Najlepša hvala za ta zanimiva vprašanja. Kar zadeva prvo vprašanje, razlika med goljofijo in pa skladnostjo. Zelo pomembno je vedeti, da že obstaja sistem hitrega obveščanja. In ta sistem obvešča vse nosilce živilske dejavnosti, eh, pa eh, tudi države članice o možnostih tveganja na trgu. In to omogoča eh, tudi določitev neskladnosti in v skrajnem primeru tudi goljufi. tveganje, ki je povezano z uživanjem hrane, se ne nanaša uh, zgolj uh, na. Zgolj na uh, sanitarno vprašanje, ampak tudi na gospodarska vprašanja, oziroma ne zgolj na zdravstveno vprašanje, ampak tudi na gospodarska vprašanja. Tako da je potrebno upoštevati obe plati. Pomislimo samo, kaj se je zgodilo v primeru škandala konskega mesa. Semena potrebujejo uradni nadzor zaradi tega, da bi imeli zagotovilo za nadaljno proizvodnjo. V eh, primeru mesa je nadzor učinkovit eh, in dober. Eh, namreč proizvodi morajo biti registrirani in tudi ustrezno nadzorovani. Preglednost nadzora je nekaj, kar lahko sprememo brez vsakršnih zadržkov. Ni nam treba skrivati nadzorov, ki potekajo, kajti teh nadzorov je veliko. In v svojem prispevku sem pozabil opozoriti eh, na definicijo majhnih in pa mikropodjetij eh, v uredbi. Menimo, da tukaj ne gre za korektno definicijo. Ne moremo namreč dovoliti, da bi ta eh, podjetja imela enak nadzor, hkrati pa ne bi prispevala k stroškom nadzora. Stroške nadzora bi eh, potem nosil majhen odstotek eh, velikih podjetij in menimo, da to ni pravično. Nadzor ima tudi eh, gospodarski vpliv. Naj se osredotočim še na to. Na področju mesne industrije eh, imamo že tradicijo uradnih nadzorov. Nadzor je obvezen tudi za izvoz recimo v tretje države. I would, uh, uh, no, in, in <laughs> Italian. pa še nekaj italijanščini. Uh, Jaz bi rad pregovoril o dveh točkah in sicer o stroških nadzora in pa o pomenu nadzora za uh, seminarska podjetja. Kar zadeva stroške, mislim, da so ti sorazmerni. sorazmerni uh, glede na volumen proizvodnje. Zelo malo je fiksnih stroškov. Govoril sem o verigi nadzora v seminarski industriji in eh, stroški se plačujejo na kilogram oziroma na tono. Torej so ti stroški razmeroma sorazmerni. Majhna in srednje velika podjetja zaradi tega ne bodo nosila prevelikega bremena prišlo bo do pravične razdelitve eh, stroškov tudi na majhna in srednje velika podjetja. To je vse, kar si želimo. Ne želimo nesorazmerne obremenitve eh, zgolj v majhnem sektorju seminarske industrije. Menimo, da je na voljo tudi vz, dovolj ustreznih informacij, ki pa se ne uporabljajo, na, gre za informacije, ki se nanašajo na nadzor v kmetijski industriji in ki bi lahko služile za seznanjanje potrošnikov o kakovosti proizvodov. Gre torej za informacije, ki bi jih lahko živilska industrija, seminarska industrija predstavila potrošnikom. Na ta način eh, bi potrošniki razumeli, eh, da gre za semena, ki na krožnike evropskih potrošnikov prinašajo specifičen proizvod in na tem področju bo potrebno še veliko storiti. Potrebujemo pravila, ki eh, bodo določala posredovanje informacij o nadzoru eh, nad semeni, ki jih proizvajamo. Kajti to eh, bo imelo tudi ustrezen gospodarski učinek. Ja, Hvala lepa, gospod Peters. Hvala. Najprej bi se navezal na to, kar sta povedala predhodna govorca. Dobro je, da obveščamo potrošnike o tem, kar zadeva nakup, zdravje potrošnikov in tako naprej. Ampak kaj bi vprašal, kdo bo obvestil kmete? Tu gre za veliko informacij, veliko zakonodaje. Vsi govorijo o tem, da pošiljamo inšpekcijski nadzor na kmetije, ampak kako? Nihče ne govori o tem, kako prenašati te informacije, kako prenašati primirna navodila kmetom, da bodo znali izvajati to novo zakonodajo. No, glede na to smo slišali vprašanje gospe Klaus o navskrižni skladnosti, o javno-zasebnih partnerstvih in drugem. Mislim, da tu govorimo o dveh različnih stvarih. Imamo sveženo javno-zasebnih partnerstvih, imamo zakonodajo, imamo trajnostno rabo, izvajanje na kmetijah, to je neposredno povezano s hrano živil. Ta zakonodaja se ne nanaša le na to, ampak predvsem na to, kako bomo zaščitili rastline in živali na kmetijah, zato, da bo to potem pomenilo zdravo prehrano za vse. To je en korak pred tem, ko govorimo o varnosti zdrav prehrane, o zakonodaji javno-zasebnih partnerstvih in tako naprej. Tu gre za dvoje. Gospa Klaus, spraševali ste o tem, kako lahko pričakujemo nadzor pred vsemi, ja lahko ponovim le sprašanje, kako lahko kmet izvaja vse. Ko bo kmet lahko vse izvajal, po mojem mnenju, potem bi bilo možno tudi, da dobro usposobljen inšpektor to nadzoruje. To je tako enostavno. Potem gospa Reimer. Spraševali ste o stroških. Ne bom odgovarjal številkami, ampak bom imel filozofski odgovor. Vse je odvisno od nadzora, od vrst nadzora. Če govorimo o dokumentaciji, o inšpekciji dokumentacije, je v redu, če se to ne izvaja v času žetve. Če pa gre le za nadzor predelave, pa ja, pa je to treba storiti v sezoni žetve, kajti ne moremo nečesa nadzorovati, če stroji niso v pogonu. Tu so velike razlike. Kaj vidim večinoma na kmetijah, s katerimi se jaz ukvarjam? 2000 jih je približno. Isto poteka istočasno. Če smo v polni sezoni žetve, če prosimo za pregled dokumentacije za oceno dokumentacije, potem lahko kmet postane nervozen, kajti ne vidi težave pri nadzoru, ampak je čas napačen, če je to napovedano ali če ni. Tako da moramo imeti neko sočustovanje tudi na drugi strani, ko gre za okvarjanje s temi stvarmi. To je dvoje, kar sem želel omeniti. Potem seveda pravi čas v letu,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 Nadzorniki nadzorujejo nadzornike. Če želite biti zelo učinkoviti in prepričan sem, da želijo vsi iz komisije in FAO biti učinkoviti, poznajo belgijski sistem pri drugi možnosti. Če želite delati zelo hitro in zelo učinkovito, potem razmislite o sistemu druge možnosti. Dobro, ja, tu se bom ustavil. Ja, Hvala lepa. Sedaj imamo še vprašanje za komisijo, kako se določajo stroški in eh, kakšne osota, ki pokriva stroške. Hvala, predsedojoča. Najprej odgovor gospe Maklen. Po krizi s konskim mesom smo pojasnili pravno situacijo v državah članicah glede rejcev, kajti videli smo, kako je bilo pri krizi s konskim mesom. Imeli smo trgovce, ki so bili močno upleteni. Tu imeli smo dve vrsti trgovcev. Nekateri so delali z računalnikom doma, In tu so stvari zelo težke, težko jih je obiskati. Potem imamo tiste trgovce, ki delajo s hladilniki in s trgovinami. Potem je vse lažje. Špektor nacionalnih organov vedno preučuje zamrzovalnike in takšne kraje. Tam naj se ne bi nič odvijalo, če je temperatura prava v zamrzovalnikih. Če je skladišče vedno hladno, torej na minus 18 stopinj, dan in noč, ni večjih tveganj. Žal pa smo tu ugotovili, da smo imeli trgovce zamrzovalniki, ki so v skladiščih, v zamrzovalnikih imeli mešano meso, to so ponovno pakirali in spreminjali embalažo, to ni običajno. Torej, če imamo trgovce skladišči z zamrzovalnikom, morajo ti imeti potrdilo, če pa imajo le računalnik doma, potem mora biti to registrirano Ampak zato potrebujemo osebe, zato da jih obiščemo. Če imamo trgovci, ki imajo doma samo računalnik, je seveda zelo težko nadzorovati vse to. Potem bi odgovoril gospodu Šnilartu glede stroškov. Nacionalni organi ali regionalni organi, no, Nemčija ima posebno situacijo, tako kot Španija, Italija, to so države, ki so zvezdne države. Ampak recimo, če imamo organe, ti morajo preračunati vse stroške, ki jih potrebujemo pri inšpekcijskih pregledih. Tu imamo kraj, potem imamo avtomobil, usposabljanje, laboratorije in potem je to treba preračunati glede na plačo na uro, koliko časa je nekdo porabil pri inšpekcijskem pregledu. Če imamo majhno trgovino, ki prodaja sendviče, ker potrebujemo pol ure za pregled, seveda ti ne bodo plačali isto, kot če imamo nek obrat, ki ima 250 zaposlenih in kjer proizvajo mleto mesto in je tveganje toliko večje. Torej, pri stroških je bilo predlagano, da bi vse preračunali glede na čas, ampak seveda je tu treba upoštevati vse stroške, tudi plačo in to je težko, kajti plače inšpektorja niso enake. Severo Evrope ali pa recimo na jugu Evrope se te plače razlikujejo. In zato nismo želeli predlagati enotne pristojbine, neko, nek pavšal na uro, recimo 50 evrov na uro za celo Evropo. Rekli so nam, ne, mi bomo to uredili, potrebujemo fleksibilnost, prilagajanje pogojem na lokalni, regionalni, nacionalni ravni, tako da se bomo prilagodili. Ampak vse mora biti upoštevano. In to bi rad spomnil na sistem, ki smo ga predvideli, z izjemo za mikropodjetja ne gre za to, da velika podjetja plače za mikropodjetja. Mikropodjetja morajo imeti podporo iz državnega proračuna. Ne gre za velika podjetja, ki bodo plačale nekoliko več, kajti imamo 90 odstotkov mikropodjetij, kjer ni špecijskega nadzora. Ne, ni tako. Špekcijski pregledi mikropodjetij se stotstotno krijejo iz proračuna države ali okrožja. Seveda je treba spoštovati tudi to, kar je za zakonodajo državni pomoči. Ne smemo favorizirati mikropodjetja. Pri tem sistemu država plača ali regija plača. Potem, potem vi, gospod predsedujoča, glede usklajevanja nadzora na kmetijah, več govorcev je to omenjalo tudi gospod Peters. Ja, kakšen je naš predlog tak, da želimo poskrbeti za to, da bomo imeli boljšo koordinacijo med nacionalnimi organi. Ko ti pošiljajo različne inšpektorje z različnimi nalogami, če želite, celo leto. Seveda bi bilo neumno misliti, da bi vsak teden imeli novo osebo, ki bo prišla za to, da bi preučevala specifični vidik neke dejavnosti obratov, neki kmetiji. To ne poteka tako. Ampak želimo tudi to, da bi nacionalni organi delovali usklajeno. To je šele začetek nove zakonodaje, da so veliko bolje usklajeni. Tako da na kmetiji, ki jo menjam gospod Peters, nimamo le recimo ene inšpekcije na leto. In rad bi povedal še nekaj iz tega naslova. Kmetje sami so podvrženi številnim nadzorom, ta uredba ne prinaša nič novega. Tudi za kmete ne, kaj ti kmetje so že pod nadzorom, zaradi navskrižne skladnosti v okviru skupne kmetijske politike. Preden prejmejo subvencije, je treba preveriti, če poštevajo vso zakonodaje na področju dobrobiti živali, na področju nadzora živalskih bolezni, na področju pesticidov in tako naprej. Torej, imamo že osredotočenje na ta vidik. Menimo, da to ne bo prineslo nič novega. Po drugi strani, gospod Peters, kar zadeva kmete, ja, seveda mora spoštovati vsa pravila, to že vedo in omenjali ste pesticide, dobrobit živali, seveda to že počnejo, ja, seveda to že počnejo. Hvala predsedujoča. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi za ta zadnji odgovor. Vresečno eh, se zahvaljujem za eh, to javno predstavitev. Razpravljali smo o številnih vprašanjih, številne vprašanja so ostala odprta, tudi slišali smo nova vprašanja. Zahvaljujem se kolegom, eh, sopredsedojočemu Mariju Pirelu in pa gospodu Šnelhartu, ki je prevzel predsedovanje. Skupaj smo vas popeljali skozi popovdne. Zahvaljujem se tudi vsem govornikom. Zahvaljujem se tudi gospodu Ključinskasu, ki je natančno spremljal razpravo. To nas bo zaposlovalo še v naslednjih tednih in mesecih. In upam, da bomo, bomo na koncu dobili dober rezultat. Poročilo bomo preložili začetek novembra in konec novembra bomo o tem še enkrat razpravljali tukaj v odboru. Januarja 2014 bomo v tem odboru glasovali. Še enkrat hvala lepa, zahvaljujem se tudi tolmačem ki so tolmačili dodatne minute. Hvala lepa vsem in lepo potujte domov.